Dober dan, spoštovani kolegi, prosim, posedite se. Good afternoon, dear colleagues. Kolegi in kolegice, dame in gospodje, prosim, posedite se. Dobrodošli. Dobrodošli na današnjem zasedanju odbora Libe. Zopet imamo pred sabo zelo poln dnevni red. In prva točka je sprejetje samega dnevnega reda. Predloženih je bilo nekaj sprememb. Rok za vložitev predlogov sprememb za točke od 6 do 11 se je spremenil in je zdaj 29. september ob osemnajstih. Trinajsta točka je predstavljena na naslednjo zasedanje. Zdajma, 30. točka se upravičujem, je bila preložena, tudi 31. točka je bila preložena. E, in zdaj, kar prehajam na drugo točko sporočila predsednika. Upam, da nihče ne ogovarja dnevnemu redu. Dobro, potem ga lahko sprejmemo in zaključimo prvo točko. Druga točka. Sporočila predsednika. Rad bi vas samo opomnil na resolucijo Evropskega parlamenta o prihodnem štokholmskem programu. Že julija smo se odločili, da bomo vložili skupno resolucijo skupaj z odborom za ustavne zadeve in odborom za pravne zadeve eh, v skladu z novim 51. členom poslovnika parlamenta. Imeli bomo skupno zasedanje in zato vas prosim, da to nesete v svoj koledar 8. oktober 2009, kad je predvidena predstavitev osnutka resolucije. 12. novembra bomo glasovali o skupni resoluciji. Resolucija pa bo predložena nacionalnim parlamentom tekom skupnih parlamentarnih zasedanj, ki so načrtovani za 16. in 17. november. Glasovanje pa bo potekalo na plenarnem zasedanju v Štrasburu novembra. E, koledar so vam tudi že razdelili. E, in e, tukaj tam vidite tudi seznam sestankov predvidenih za leto 2010. In če ni komentarjev v zvezi s tem, lahko preidemo na tretjo točko. To so sporočila predsednika o priporočilih koordinatorjev in imenovanju poročevalcev. Koordinatorji so se sestali in predlagajo naslednje imenovanje poročevalcev. Preprečevanje in boj proti trgovini z ljudmi in zaščita žrtev, poročevalka gospa Ana Head. Spolna zloraba in spolno izkoriščanje otrok in otroška pornografija, poročevalka gospa Roberta Angelili. Agencija za operacijsko upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju operacionalnega upravljanja sistema SIS in VIS, poročevalec gospod Carlos Coelho. Vzpostavitev omrežja uradnikov za zveze za preseljevanje poročevalec gospod Dias Temera. Pravica do tolmačenja in prevajanja v kriminalnih postopkih, poročevalka gospod Sara Ludford. Akreditacija forenzičnih laboratorijev, poročevalec gospod Timothy Kirkop. Izvedbena pravila v zvezi z odnosom Europola s partnerji, vključno z izmenjavo mnen. Eh, o osebnih podatkih in zaupnih podatkih poročevalka gospa Sofi Enfeld, seznam tretjih držav, katerih državljani potrebujejo vizo pri prečkanju zonanjih meja, poročevalka gospa Tanja Fajon. Vzpostavitev evropskega omrežja za preprečevanje kriminala, poročevalka gospa Sonja Alfano določeni omejevalni ukrepi v zvezi z Zimbabvejem, poročevalec gospod Louis Michel. Kakšni komentarji ali ogovori? Izvolite. Um, ob... Najlepša hvala, gospod predsednik. Na zadnjem sestanku koordinatorjev je bilo obravnavanih 20 predlogov uh, za mnenja. Torej, gospod predsednik, na zadnjem sestanku koordinatorjev smo obravnavali kakšnih 20 eh, tem, eh, za katerih naj bi pripravila poročila mnenja. Dogovorili smo se okrog eh, desetih tem, za katere smo tudi že imenovali poročevalce, ampak imamo vprašanje v imenu neodvisnih poslancev. Namreč želeli bi Eh, dobiti dve poročili eh, Švica in Lihtenštajn v zvezi s eh, dejavnostmi Frontexa in pa ukrepili proti določenim fizičnim osebam in pravnim osebam v Somaliji. Če sem torej prav razumel, Na sestanku koordinatorjev je bil dosežen dogovor eh, v smislu tega, da je tista poročila, za katere se druge eh, skupine eh, ne zanimajo, bi se vrnile v nek skupni lonec in da skupine ne bi izgubile točk za to, da jih dobijo. Eh, v imenu neodvisnih poslancev bi torej rad eh, izrekel zanimanje za ti dve poročili in zato me zanima čisto praktično gledano, kaj se bo zgodilo s tema dvema predlaganima poročiloma. Hvala. Yes, let me please inform you. Ja, naj vam povem, da bomo jutri o tej točki razpravljali na sestanku koordinatorjev ob 9. zjutraj. Torej, pogovarjali se bomo o tem, kaj narediti z imenovanjem poročevalcev in sistemov točk, ko gre za poslanske skupine in za neodvisne poslance. Torej, o tem bomo razpravljali. Dobro? Poste povabljeni, seveda. Torej, če ni nobenih drugih komentarjev. Potem lahko nadaljujemo s četrto točko. Ustanovitev Evropskega urada za podporo azilu. Gre za predstavitev trenutnega stanja na tem področju. Danes torej začenjamo s tem dosejem, ki je zelo pomemben in gospa Žan Lambert je naša poročevalka za to temo. V zvezi eh, s tem uradom je parlament 7. maja 2009 sprejel zakonodajno resolucijo, s katero je sprejel predlog komisije s eh, določenimi spremembami. Gre za dosje v eh, procesu soodločanja in zdaj smo v drugi obravnavi. Gre za prednostno nalogo švedskega predsedstva, kot verjetno veste, in vzpostavili smo že neformalne stike med poročevalko, komisijo in predsedstvom. E, ta predlog vzpostavlja agencijo, ki bo podpirala države članice pri e, vprašanjih povezanih s skupnim evropskim azilnim sistemom. To je ena od eh, najpomembnejših tem haškega programa, eh, in poročevalka si želi tesnega sodelovanja s člani in članicami odbora Libe, še posebej s poročevalci v Senci. Zdaj pa kar predajam besedo poročevalki. Torej, prosim, izvolite, podajte svojo predstavitev. Najlepša hvala, gospod predsednik. Kot je že bilo rečeno, gre za uh, poročilo, o katerem je, bilo, uh, je bila prva obravnava že izvedena v prejšnjem mandatu in eh, zdaj potekajo pogovori s švedskim predsedstvom, s komisijo uh, in tudi s poročevalci v senci, ki se jim najlepše zahvaljujem za sodelovanje in za zanimanje za ta dosje. Eh, to obravnavamo kot del svežna o azilu, gre torej za različne ukrepe povezane z Dublinom, eh, pogoji za sprejem eh, in razmišljamo tudi o tem, ali bi še naprej to obravnavali kot skupni svežen in tako dosegli dogovor s svetom. Razumemo, da obstaja interes določenih držav članic, da bi bil napredek čim hitrejši, ampak vsekakor želimo, da bi postopek in tudi končni rezultat bil po naši volji. Vloga podpornega urada je predvsem pomagati državam članicam pri eh, boljšem izvajanju eh, Eh, azilne zakonodaje, torej zakonodaje, ki že obstaja, da bi dosegli večje zbliževanje. Ravno tako pa si parlament prizadeva tudi za eh, boljšo kakovost azilnega sistema, ki ga trenutno imamo. Tretji del pa je tudi podpora državam članicam, ki so pod povečanim pritiskom ali zaradi geografske lege ali pa zaradi drugih specifičnih dejavnikov. Želimo si zagotoviti, da bo podporni urad za azil pomagal državam članicam, eh, hkrati pa mora biti to sestavni del lastnih procesov Evropske unije eh, in ne sme biti to samo neke vrste medvladno telo, ki je pač del Evropske unije glavna tema, eh, ki smo jo izpostavili tudi v razpravah eh, s svetom, eh, izhaja predvsem iz predlogov sprememb, ki jih je sprejel parlament maja letos. Nekaj teh sprememb je vezanih na strukturo podpornega urada in predvsem na to, kakšna bo vloga Evropskega parlamenta v tem podpornem uradu parlament zahteva, da bi vsekakor morali imeti besedo pri imenovanju direktorja urada. Eh, prosili smo, da bi sodelovali, ko bo obstajal eh, seznam kandidatov in uh, očitno bo svet to le zdržavo sprejel. Ravno tako smo zahtevali, da bi parlament imel možnost pridobiti poročila tega urada v zvezi z določenimi vprašanji o azilu in pa da bi. Uh, Urad tudi letno poročilo predstavil parlamentu in e, zdi se, da obi te naši zahtevi tudi e, iz nam nerazumljivih razlogov predstavljata težavo za svet. E, Eh, potem nas je zanimal tudi posvetovalni forum, ki združuje nevladne organizacije na ravni držav članic eh, in eh, dogovorili smo se s svetom, da bomo preučili vključevanje civilne družbe, kajti pomembno je, da tudi lokalni organi, ki so pomembni, sploh ko gre za pogoje, za sprejem in podobno, da bi tudi ti organi imeli svoj glas v posvetovalnem forumu. Eh, kar nekaj dela je še pred nami, kar zadeva določanje tega, kako bo posvetovalni forum pravzaprav deloval, kajti tudi naša zahteva, da bi se ta forum moral sestavljati dvakrat letno, še ni bil potrjen strani sveta. Eh, sicer ustraja pri tem, da ta forum mora obstajati, ampak očitno ne bo imel takih pooblastil, kot bi si mi želeli. Eh, za nas je bilo pomembno, da je tudi Visoki urad eh, Združenih narodov za begunce eh, zelo tesno upleten. Gre za mednarodno telo, ki je pravzaprav varuh standardov, vendar pa to ni nevladna organizacija, zato je za nas pomembno, da sodelujo tudi drugi, ki imajo strokovno znanje. Razpravljali smo tudi o obsegu dejavnosti tega podpornega urada, sploh ko gre za odnose s tretjimi državami. Uh, Eh, in govorili smo o tem, kako naj bi to delovalo in na katerih področjih. In eh, še naprej želimo skupaj s svetom preučevati, kakšne so omejitve teh dejavnosti, zato da ne bo prišlo do zunanje, torej nekega naročanja pri zunanjih izvajalcih, ampak da bomo našli eh, dejanske rešitve. In pa še četrta zadeva, ki je zelo pomembna, tu gre za podporo državam članicam, ki se soočajo eh, s uh, specifičnimi težavami, tu gre predvsem za države, kot je naprimer Malta in nekaj drugih. Uh, Eh, in pa eh, tu eh, gre tudi za vprašanje mehanizma solidarnosti. Stališče parlamenta je, da si želimo tukaj določeno obveznost držav članic, da sodelujejo, da torej ne bodo zadostovali samo neke lepe besede, ki pa ne bodo prinesle nobenega konkretnega ukrepanja. In skupaj s svetom si še prizadevamo doseči nek dogovor. Uh, Kajti pa eh, svet želi ustrajati pri prostovoljnem sodelovanju. To so torej tiste eh, štiri ključna vprašanja, struktura, vloga parlamenta v posvetovalnem forumu, eh, obseg dejavnosti pri sodelovanju s tretjimi državami in pa vprašanje mehanizma solidarnosti. Tu je še nekaj drugih vprašanj v zvezi s podpornimi enotami, tukaj smo dosegli eh, dogovor oziroma je svet sprijel naše predloge sprememb in ta napredek pozdravljamo, ampak še vedno obstajajo odprta vprašanja, eh, ki jih bo potrebno razrešiti in eh, če eh, želimo hitro eh, zaključiti ta dosje, bo moral svet nekoliko prilagoditi svoja stališča, sicer pa bomo morali ta del odstraniti skupnega svežna eh, o azilu. Hvala. Nekaj poslancev in poslank je prosilo za besedo. Še prej pa mislim, da bo dobro, če nam spregovori tudi predstavnik sveta, gospod Lars Johan Jombak. Prosim, izvolite. Gospod predsednik, najlepša hvala. Poslanci in poslanke, dame in gospodje, najlepša hvala, da ste dali švedskemu predsedstvu priložnost, da nagovorite odbor v zvezi s tem vprašanjem, ki ga je švedsko predsedstvo uvrstilo med svoje prednostne naloge. Kot veste, je Evropski svet Eh, že dvakrat izrekel svoje stališče o tem, da je nujno vzpostaviti to vrsten urače pred koncem letošnjega leta, torej pred koncem leta 2009. Evropskemu svetu se, zeli, se zdi zelo pomembno. Uh, ko gre za praktično celodelovanje, izboljševanje azilnega sistema uh, in uh, olajšanje pritiska na določene države, da torej te naloge zaupamo specifični agenciji. Eh, obstajajo seveda stiki, do katerih je že pristo, prišlo v preteklosti in um, prejeli smo mandat v okviru Kureperja, tako da uh, se lahko spustimo v neformalni trilog in uh, lahko dodam, da uh, bomo zauzeli zelo konstruktiven pristop in da se bomo mm, torej v najboljši veri spustili v pogovore s parlamentom. E, naj se navežem na tiste pomembne vprašanja, ki jih je spostavila poročevalka. E, poleg teh vprašanj smo sprejeli celo vrsto predlogov sprememb, ki jih je eh, sprejel parlament eh, v svojem stališču do tega predloga. Eh, preučili bomo, kako bi lahko dosegli dogovor do, v zvezi s še odprtimi vprašanji, ki so bila omenjena, eh, naprimer, ko gre za imenovanje zvršnega direktorja. Lahko rečem, da smo tudi te, tukaj sprejeli nekaj predlagalih eh, elementov in eh, To je razvidno tudi iz besedila Koreperja. E, tako je torej e, trenutno stanje, sledilo bo kar nekaj trilogov v naslednjih tednih in v okviru teh trilogov bomo poskušali kar e, najhitreje doseči napredek pri tem dosežku skupaj s parlamentom. Hvala. Uh, Najlepša hvala. Zdaj pa v imenu Evropske komisije, gospa Muriel Gen. Prosim, izvolite. Merci, pour... Najlepša hvala, gospod predsednik. Samo nekaj besed, eh, da podarim, kakšen pomen tudi gospod komisar, gospod Barov, pripisuje temu področju. Uh, upamo, da bomo čim prej poslali enote strokovnjakov v države članice, ki so za to prosile, da bo do tega prišlo že leta 2010 in da bo čim hitreje prišlo tudi do izmenjave dobrih praks med državami članicami in civilno družbo. Želimo si, eh, da bi, bilo na, da bi bila na voljo boljše informacije o državah izvora eh, in o različnih organih, ki preučujejo prošne za azil. V eh, prihodnem trialogu bo potrebno govoriti tudi o dogovoru med posameznimi institucijami, prišlo pa bo tudi do proračunskega trialoga sredi oktobra, na to ne smemo pozabiti in v okviru tega moramo dati na voljo tudi ustrezna sredstva za ta novi urad. Hvala. Hvala. In pa še Françoise Comte? Ne? Dobro potem pa nadaljujemo s tistimi eh, poslanci in poslankami, ki so prosili za besedo. Najprej gospa eh, Hani Splešert, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Kratka bom in se bom omejila na eh, tisto, kar je posebej izpostavila poročevalka. Parlament, svet in komisija vsi želijo najti hitro rešitev. Um, že dolgo čakamo na to, ampak še vedno obstajajo odprta vprašanja. E, vloga posvetovalnega foruma, e, obseg dejavnosti, ko gre za odnose s tretjimi državami. In e, pa kar zadeva mehanizem solidarnosti, mislim, da morata komisija in svet narediti korak naprej, pravno tako pa moramo poskrbeti, da bo parlament imel uh, pomembno vlogo pri imenovanju direktorja. Uh, morali bi imeti tudi možnost pridobiti letno poročilo in eh, povabiti nekoga, da bo ta, to poročilo povab, predstavil našemu odboru. Mislim, da bi to moralo biti sprejemljivo. Strenjam se torej s poročevalko, kar zadeva te točke. Eh, kolikor vem, parlam, eh, torej svet ustraja pri prostovoljnem sodelovanju, eh, ampak mislim, da ravno to prostovoljno sodelovanje grozi, da bo potopilo celoten sistem. rešiti moramo vprašanje prosilcev za azil, ampak eh, kako bomo poskrbeli za to, da bodo države dejansko prevzele svoj del eh, odgovornosti, če ne bomo imeli kakšnega bolj zavezujočega mehanizma? načeloma um, vidimo določene znake v dokumentih sveta, ampak vse skupaj ostaja na zelo teoretični ravni in uh, vedno znova vidimo, da je govora o solidarnosti samo v teoriji, nikdar pa v praksi. Uh, Eh, parlament mora dobiti več zaupanja, sploh ko gre za eh, vzpostavitev te solidarnosti in doslej je te solidarnosti vedno primankovalo in to je problem, ki ga moramo dokončno rešiti. Hvala, gospod Dejo. Dank u wel, voorzitter. En, uh... Najlepša hvala, gospod predsednik. Prisrčno se zahvaljujem najprej poročevalki gospe Lambert za zelo izčrpno poročilo. Bi pa želel upozoriti na nekaj eh, točk in postaviti nekaj vprašanj v zvezi s tem. Mislim, da tak urad za podporo lahko postane zelo pomembna inštitucija, vendar bo seveda ta urad moral imeti vpliv tudi na azilno politiko v praksi. Zato se postavlja vprašanje, kdo bo imel dostopa do podatkov, ki se bodo zbirali v uradu. Mislim, da je dostop za odvetnike, za organizacije, ki se zauzemajo za varstvo človekovih pravic in tako naprej, zelo pomemben. Njim je to treba omogočiti. Govorimo sicer o neke vrste eh, posvetovalnem forumu tudi za civilno družbo, vendar se mi zdi, da je to absolutni minimum, ki bi ga morali doseči. Predstavniki nevladnih organizacij mislim, da bi morali imeti svoje zastopnike tudi v upravnem odboru tega urada. Torej, pomembno posvetovalno vlogo moramo zagotoviti tudi civilni družbi. Potem pa bi želel postaviti še eno vprašanje, kdo torej bo imel konkretno dostop do teh podatkov. Če bo nek odvetnik, ki deluje v azilnem postopku, uh, imel dostop do podatkov, naprimer o državi izvora, me zanima, torej, ali bodo ti podatki na voljo celi vrsti zainteresiranih strani. Potem eh, naslednje vprašanje, sedež tega urada za podporo. Seveda, odločal bo o tem samo svet, ker res je, da se morajo o tem dogovoriti in izpogati države članice, ampak meni se zdi, da je sedež tega urada pomembno vprašanje. Če bo sedež v neki državi, članici, ki ima težave zaradi velikega števila prosilcev za azil, bo to ena situacija, drugačna pa bo, če bo nekje druge, v neki drugi državi članici ta urad. Zato bi želel, da se vključi tudi Evropski parlament v odločanje o sedežu urada. Hvala, gospod De Jong. Gospod Svase. Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren. Spoštovane dame in gospodje, nam je jasno, da to, kar mi tukaj vidimo kot urad za podporo, da je to samo pot do cilja, do katerega moramo priti, namreč do enotnega azilnega sistema za celotno Evropo. In zato je vse treba podpreti vsako idejo, ki bo poskrbela za to, da bo ta urad čim prej začel delovati. Mi podpiramo na vsak način švedsko predsedstvo in upamo, da bo po možnosti to še letos narejeno. To pa pomeni, da se moramo približati mnenja drug drugemu. In mi smo zaenkrat v prvem koraku, tu imamo prostovoljnost, se pravi, da tu sodelujejo tisti, ki so dejansko pripravljeni nekaj narediti. To ima svoj smisel in smisel ima tudi, da lahko parlament soodloča pri osebju. In v določeni obliki bi morali imeti tudi redno poročanje parlamentu. E, to so točke, ki jih moramo čimprej opraviti in mi bi morali ta urad e, se o tem e, do konca pogaja do konca letošnjega leta. Hvala, gospod Štraser. Gospod Pold. Gospod predsednik, hvala za besedo. Mislim, da V zvezi z to temo govorimo o nasledstvu, ki, o nečem, kar smo podedovali iz prejšnjega sklica parlamenta. Gre za zadevo, tematiko, o kateri eh, predhodnem sklicu parlament ni dokončno opravil svojega dela. Eh, moja stranka, politična skupina, meni, da ni treba nam čakati eh, na to, da bomo ustanovili takšen urad za podporo. Pravzaprav mislim, da ga sploh ne potrebujemo milijone in milijone evrov stroškov bomo v, na ta način usta, u, ustvarili. Urada sploh ne potrebujemo, zato mislim, da je sploh odveč razpravljati o tem. Mislim, da ne potrebujemo neke skupne politike za azil. Nizozemska hoče o tem še naprej samo odločiti. Hvala, gospod Moraješ. Hvala, gospod predsednik. Mislim, da je poročevalka Jean Lambert opravila odlično delo. Ugotovila je, katera so še glavna vprašanja, ki jih moramo razrešiti skupaj s svetom. Eh, pozdravljam tudi to, da švedsko predsedstvo meni, da je treba čimprej eh, razrešiti neraščiščene zadeve v zvezi s tem. Zaradi tega takšno vprašanje kot imenovanje izvršnega direktorja ali direktorice Eh, so vprašanja, v katerih mora Evropski parlament odigrati svojo pravo vlogo, če hočemo eh, biti zvesti svojemu poslanstvu. Vloga Evropskega parlamenta pa mislim, da v zvem sistem mora postati bolj prisotna, bolj očitna, kar zadeva odgovornost, osebno odgovornost, mislim, da nismo še tam, kjer bi morali biti. Kar zadeva vprašanje posvetovalnega forma. Tukaj ne gre samo za vključevanje nevladnih organov, temveč tudi lokalni organi, organi na lokalni ravni se dosti krat morajo vključiti v delovanje. In posvetovalni forum trenutno ni tam, kjer bi moral biti, ko gre za želje sveta. Tukaj gre za težave tudi z v zvezi z izvajanjem mehanizmov za solidarnost. Mislim, da je a, treba pozdraviti, da švedsko predsedstvo želi nekatere stvari razčistiti in mislim, da je Jean Lambert, poročevalka, povdarjala, katere so te nerazrešene teme. Mislim, da moramo tukaj ukrepati, če hočemo svojo vrodostojnost upravičiti. Yes, you, Hvala, gospod predsednik. Tudi sam, tako kot prejšnje govornice in govorniki, bi želel čestitati gospe Lambert spričo dobro pripravljenega poročila. Mislim, da gre za dobro pobudo In vsem zainteresiranim stranem bi želel položiti na srce, da moramo narediti vse, kar je potrebno, da do konca letošnjega leta pridemo do konca naših razprav. S tem bomo dali vsem zainteresiranim tudi vedeti, da delamo tisto, kar je naša naloga na tem pomembnem področju, področju azila. In mislim, da med drugim eh, je zelo pomembna institucija v zvezi s tem, ko gre za Evropski urad za podporo azilu. Večino pobud, ki smo jih eh, mi predstavili kot parlament, lahko ocenimo kot nekaj običajnega, recimo sodelovanje med uradom in eh, Evropskim parlamentom. To, kar predlagamo, je odraz precedensov, ki smo jih že ustvarjali v sodelovanju z drugimi agencijami oziroma uradi Evropske unije. Zato mislim, da tukaj ne bi smelo biti težko priti do dogovora. Zato slasti apeliram na svet, da se bolj približa stališče Evropskega parlamenta, ko gre za ulogo Evropskega parlamenta. Naslednje vprašanje je solidarnost. Ta urad za podporo nas bo seveda soočil z uh, tematiko solidarnosti. Preizkusil bo naše meje solidarnosti, ko gre za področje priseljevanja. Prejšnji teden je podpredsednik Evropske komisije Jacques Barrault napovedal, da bo pilotni projekt, ki ga predlagajo za primer Malte, projekt, v katerem bo sodelovalo samo šest od 27 držav članic. Samo šest držav članic je pokazalo zanimanje za solidarnost na tem področju. Kolegice in kolegi, samo šest držav izmed 27 terice. Torej vprašanje, ki se postavlja, katere pa so potem meje solidarnosti in vprašanje, ki se zastavlja je, ali naj eh, vključi, torej sprejmemo neke vrste zavezujočo solidarnost eh, za razliko od prostovoljne solidarnosti. Sam menim, da solidarnost ni nekaj, kar bi lahko ocenjevali kot prostovoljno ali obvezno. Solidarnost je pa solidarnost, pika. In solidarnost bi morala obstajati. Ampak na terenu vidimo, da je te solidarnosti zelo, zelo malo. Sam nimam odgovora na to vprašanje, menim pa, da je to brez dvoma vprašanje, o katerem bi morali razpravljati v tem parlamentu. Mislim, da nima smisla veliko uh, teže pripisovati prostovoljni solidarnosti oziroma Eh, obvezni solidarnosti. Mislim, da nas mora zanimati nekaj drugega, gospod predsednik. Solidarnost, ki bo funkcionirala v praksi in te solidarnosti žal v tem trenutku pač nimamo. Hvala. Gospod Busetil, potem pa gospod Dias de Mera. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Kratek bom. Mislim, da je to poročilo o Evropskem uradu za podporo v dobrih rokah, v rokah poročevalke Jean Lambert. Eh, poročevalka Jean Lambert ima na tem področju veliko izkušenj na področju azila, dolgo vrsto let se že zauzema za to tematiko in mislim, da je pripravila zelo dobro poročilo. Bi se pa želel dotakniti samo enega vidika tega poročila, želel bi uh, opozoriti tako komisijo, kot tudi svet na naslednjo stvar. Jean Lambert je govorila o uh, strukturi posvetovalnega foruma, o samem posvetovalnem forumu. Govorila je tudi o tem, da tudi Evropski parlament mora imeti uh, Eh, odločilno besedo pri imenovanju izvršnega direktorja oziroma direktorice. Ampak od komisije nisem ničesar slišal v zvezi s tem, samo na koncu se mi zdi, da je predstavnica komisije omenila uh, vprašanje financiranja tega urada. Če bomo ta urad resnično ustanovili, potem bo gotovo uh, financiranje le tega potekalo uh, v okviru sklada za begunce. Tukaj kaj bi šlo za neobičajno situacijo, ki dolgoročno ne bi smela trajati. Kaj ti sklad za begunce je namenjen konkretnim zadevam, konkretni solidarnosti, konkretnim operacijam in tukaj mislim, da birokracija ne more nadomestiti neke solidarnosti. Torej, Jean, mislim, da bi bilo dobro, če bi odprla tudi vprašanje, to vprašanje in morda bi na koncu lahko prišlo še do neke spremembe poročila v zvezi s financiranjem. Komisija mislim, da je samo nakazala možnosti financiranja. Sam pa menim, da bi že sedaj morali določiti vire financiranja, tako da ne bi uh, to financiranje pomenilo manj sredstev za begunce. Mislim, da bi, če se bo Jean Lambert uh, odločila spremeniti poročilo, to bilo dobro, če ne pa bom sam vložil predlog za spremembe. Drafte. Hvala. Gospod Demera, sedaj, ko sem slišal, smo slišali stališča eh, članic in članov, bi morda se odzvala poročevalka, gospa Lambert na to. Hvala, gospod predsednik, hvala vsem poslankam in poslancem za pripombe. Mislim, da ste vsi pokazali, konstruktivno stališče, konstruktivni pristop in upam, da bo tudi svet takšno, pri, takšen pristop uporabljal. Treba je vedeti v tej razpravi, da so države članice se odločile, da bodo ustanovile ta urad, zato da bomo skupno azilno politiko nekoliko bolj okrepili. Vendar trenutno je odprto vprašanje neke vrste uh, Eh, razlikovanje, ko gre za uh, izvrševanje te politike v praksi, zlasti z vidika pomankanja solidarnosti na nekaterih eh, področjih. Torej, ta urad bi moral odigrati pomembno vlogo, ko gre za bolj enotno politiko v praksi na eni strani in ko gre za večjo solidarnost na drugi strani. Ker zadeva konkretno vprašanje poslank in poslancev, pa bi rekla takole. Vprašanje je bilo postavljeno v zvezi s dostopom do podatkov, ki se bodo spirali v uradu. V parlamentu smo izrazili stališče, da bi eh, na tem področju veljale uredbe v zvezi s dostopom do eh, takšnih občutljivih podatkov, ki že veljajo, ki smo jih že sprejeli v Evropski uniji. Če pa govorimo o boljši kakovosti Eh, potem gotovo, eh, ko gre za boljšo kakovost podatkov, potrebujemo več eh, dobrih podatkov o državi porekla. Potem sodelovanje civilne družbe. Prvotni predlog je bil, da bi civilna družba morala imeti predstavnika v upravnem odboru, vendar smo to stališče opustili tudi v parlamentu kasneje, zato da bi v posvetovalnem forumu imeli večjo zastopanost civilne družbe, nevladnih organizacij in tako naprej, tako da bi lete svoje izkušnje in znanje prenesle tja. Potem vprašanje v zvezi s financiranjem. Gospod Demera, mislim, da ima prav, ko povdarja, da bi morali zagotoviti bolj dolgoročno financiranje tega urada. Vendar Na podlagi tega, kar smo danes popovdne slišali od poslank in poslancev, je jasno, da hočemo imeti kot parlament večjo vlogo v delovanju urada. To ni nič eh, presenetljivega. Konec koncev se ta urad naj bi imenoval Evropski urad za podporo azilu. Torej vloga Evropskega parlamenta bi morala biti v njem pomembna. Potem mislim, da je gotovo še nekaj. Moramo imeti nek okvir v zvezi z zagotavljanjem aktivne in učinkovite solidarnosti. To, kar nam je svet povedal v zvezi s tem, mislim, da bo zelo pomembno tudi za naša stališča in odločanje. Poslanke in poslanci ste omenili še različna druga vprašanja in mislim, da se bomo v poganjih svetom in se komisijo vrnili na nja. Vsekakor pa mislim, da bomo vse vaše dobre predloge vključili v ta naša nadaljna pogajanja in razprave. Hvala. You, Najlepša hvala, gospa Lambert. Bi še katera poslanka, poslanci ali pa predsedstvo uh, Svetu Evropske unije želeli kaj reči? Predsedstvo. Hvala, gospod predsednik. Hvala tudi poslankam in poslancem za zelo konstruktivne uh, prispevke, stališča. Očitno je, da so poslanke in poslanci natančno proučili in proučili ta a, dosje in to je dobro. Samo nekaj besed najprej v zvezi z dostopom do podatkov. Predlog spremembe smo že e, imeli na mizi v Koreperju, ko gre za 11. člen. Ta določa, da osebni podatki bi seveda morali biti zavarovani, tako kot je to običajno. Kar zadeva drugo vprašanje solidarnosti, mnoge oziroma mnogi ste spregovorili o tem. Veliko je načinov, bi želel povdarjati, za to, da na evropski ravni zagotovimo solidarnost. Ena od možnosti je seveda Evropski sklad za begunce. To je zelo dobro orodje oziroma dober način, kako eh, po eni strani zagotoviti potrebna finančna sredstva, po drugi strani pa tudi povečati ozaveščenost o tem vprašanju. Seveda je tudi lokacija sedeža Evropskega urada zelo občutljivo vprašanje in eh, mislim, da se moramo o tem pogovarjati zelo trezno, da ne bomo ustvarili več problemov, kako rešitev v zvezi s tem. Uh, In ob koncu naj še enkrat ponovim, kakšno je stališče predsedstva. Ta pobuda ni sestavni del svežnja o azilu, kajti to ni zakonodajni inštrument, gre za uredbo za ustanovitev Evropskega urada. Uh, In če tukaj hočemo doseči uskladitev, harmonizacijo, je treba vedeti, da je to zelo praktični način, kako koordinacijo v praksi povečati, kako povečati, zagotoviti večjo sodelovanje med državami članicami. Any... Hvala. Še kdo v zvezi s tem v imenu Evropske komisije? Ne? Dobro potem mislim, da lahko, kar zadeva drugo obravnavo oziroma branje tega zelo pomembnega dosjeja, zaključimo. Eh, lepo je ugotoviti, da je to ena od prednostnih nalog švedskega predsedstva. Torej, naj povdarim v sklepu, da bo 1. oktobra potekal prvi neformalni trialog o tem, prepričan sem, da eh, bomo eh, naredili vsi, ki smo vključeni v ta dialog, vse napore, da bi prišli do skupnega stališča. Hvala vsem. Sedaj pa nadaljujemo z naslednjo točko. To je peta točka na dnevnem redu. Nanaša se na vzpostavitev mreže uradnikov za zvezo za priseljevanje. Vsi seveda vemo, da je predlog za uredbo na mizi o njem bomo razpravljali in ta predlog spreminja uredbo, ki jo je svet sprejel 19. februarja 2004. V tistem času je parlament lahko podal samo svoje stališče kot posvetovalni organ. In uh, sedaj gre za tisto področje, kjer je svet sprejel 22. decembra 2004 sklep, da se na tem področju spostavi postopek soodločanja. Torej, sedanje spremembe naj bi eh, zagotovile večjo možnost delovanja m, te evropske mreže za eh, uradnikov za zvezo za priseljevanje, ki naj bi formalizirali sodelovanje z agencijo Frontex. To je predlog komisije in ne pobuda neke države članice, to je treba vedeti in povdariti. Zato bom eh, tokrat, za razliko od običajne prakse, najprej dal besedo komisiji, šele potem pa predsedstvu sveta, da nas eh, informirajo o tem, kako daleč je ta predlog prišel. Potem pa bom dal še besedo eh, gospodu Diazu Demera, da nam bo posredoval prve. Eh, predloge, komentarje in tako naprej. Torej, komisija, gospod Ištvan Dobo. Hvala, gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. Cilj tega predloga je sprejeti to uredbo glede na izkušnje, ki jih že imamo na uh, skupnem um, na področju skupne politike za priseljevanje. Gre za to, da koordiniramo bolje sodelovanje med mrežo uradnikov za zvezo za priseljevanje in agencijo Frontex, glede na praktične izkušnje, ki smo se jih do sedaj izbrali na ta način, bomo tudi bolj racionalizirali po sistem poročanja na področju mreže uradnikov za zvezo za priseljevanje in na ta način bomo tudi Evropskemu parlamentu zagotovili, da kot organ soodločanja ima večji vpliv na to. V uredbi sami, ki jo je sprejel svet 19. februarja leta 2004, pomeni mreža uradnikov katerega koli predstavnika eh, države članice, ki ga imenujejo pristojni organi in ki je eh, pooblaščen za vzpostavitev stikov z državo gostiteljico, zato da bi preprečevali in se borili proti nezakonitemu priseljevanju. Ti uradniki za zvezo so bili običajno vključeni v konzularno službo držav članica ali pa v nekatere druge organe. Lahko pa jih bomo po novi uredbi imeli tudi napotene kot sodelavce mednarodnih organizacij in tako naprej. Naj vam nekaj povem o tem, kako se je zakonodaja skupnosti razvijala in katere so izkušnje, zaradi katerih moramo dopolniti to uredbo. Najprej večja koordinacija izmenjave podatkov. ICONET je organizacija oziroma mreža, ki je bila ustanovljena 16, eh, 15. decembra 2005, kar zadeva uporabo ICONETA. Tukaj gre za uh, sklep komisije in ta zavezuje države članice, da zagotovijo, da izmenjava podatkov preko iKoneta ne vključuje osebnih podatkov oziroma linka povezave, ki bi zagotovila neposreden dostop do takšnih podatkov. Varne oblike komuniciranja so tudi pod zagotovljene za vse potrebne podatke, ko gre za potrebe po Eh, večjem sodelovanju med državami članicami. Komisija zato eh, pospešuje uporabo varnih eh, poti komuniciranja glede na ustrezne člene uredbe. Na ta način lahko vsi zainteresirani dobijo takoj informacijo in podatek o kakršnem koli ne vem, zamudi in tako naprej, ko gre za države članice. Tudi zadevne države članice bodo sklenile sporazume z Iconetom in na ta način bo zagotovljeno bolj učinkovito delovanje te mreže. Frontex je omenil tudi že predsednik. Ta je nastala oktobra 2004 in postala operativna leto kasneje. Med drugimi nalogami naj Frontex opravlja analize tveganj. Te analize morajo biti zasnovane na vseh možnih eh, resursih, predvsem pa na podatkih, ki jih v praksi zbirajo pristojni organi držav članic. Če hoče Frontex opraviti svoje naloge, mora tudi olajšati sodelovanje in izmenjavo podatkov med državami članicami in tretjimi državami, sam pa tudi lahko sodeluje s pristojnimi organi tretjih član oziroma mednarodnih organizacij. Uradniki za zvezo bi lahko tukaj imeli pomembno vlogo za eh, opravljanje nalog Frontexa, vendar tega potencijala do sedaj še nismo dovolj izkoristili. Ni dovolj povezav med samimi uradniki za zvezo in agencijo. Spremembe, ki jih predlaga komisija, bodo olajšale vključevanje Frontexa v srečanja, ki jih organizira mreža uradnikov za zveze. Poleg tega bo vsaka država članica, poleg tiste, ki je trenutno predsedujoča, lahko sprejela pobudo za organizacijo eh, srečen mreže uradnikov za zvezo. Tukaj gre za tako manj globalni pristop k priseljevanju. V okviru tega pristopa države članice že sodelujejo, ko gre za ugotavljanje tako imenovanih eh, poti priseljevanja in so že vzpostavile regionalno in mednarodno sodelovanje med eh, uradniki za zvezo. Zato bi bilo smotrno to urediti tudi v, v tej konkretni uh, uredbi. In končno, kar zadeva zaveze poročanja, sedanja uredba zahteva pripravo poročil o obstoječi situaciji v vsaki tretji državi, v kateri se nahajajo uradniki za zvezo držav članic. Države članice imajo trenutno v več kot 130 tretjih državah takšne uradnike za zvezo, zato te določbe o eh, poročanju enostavno ne morejo funkcionirati v praksi. Zato komisija predlaga spremembo določb tako, da bi takšna poročila pripravljali za konkretne regije ali zlasti eh, tiste države, ki so, ki so v interesu Evropske unije in da se ta poročila posredujo ne samo v svetu, temveč tudi Evropskemu parlamentu. Evropski svet in Evropski parlament upati je, da bosta kmalo dosegla dogovor o tem predlogu in da bosta delovala v skladu s tem. Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospod Dobo. V imenu švedskega predsedstva, gospa Marjan Persson. Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovane dame in gospodje, torej, hotela bi vam čist na kratko povedati samo, kakšno je aktualno stanje pri tej zadevi v svetu. 23. septembra se je sestala skupina za to vprašanje in razprav, o tem razpravljala komisija je predložila svoj predlog na tem sestanku, delovna skupina je potem razpravljala o celotnem vprašanju, se pravi o naslovu in preambuli. Pokazalo se je, da gre za veliko podporo so strani držav članic temu predlogu. Skupina se je odločila na dve manjši spremembi, v tem predlogu gre bolj za jezikovno spremembo eh, in vsebinsko se s tem nič ne spreminja. Države članice so bile torej mnenja, da gre za zelo dober praktičen predlog in se pokazalo se je, da V 30 minutah smo prišli do dogovora, torej hitreje to nikako ne bi bilo možno. Podpora je bila torej ogromna in eh, celotna zadeva tudi ni bila preveč komplicirana. Zato bi predsedstvo hotelo čim prej nadaljevati na tem predlogu. E, Če bo razprava tudi na višji ravni v svetu tako dobro potekala, mislim, da bomo že 30. novembra lahko v svetu sprejeli sklep. Ampak seveda bi hteli eh, slišati tudi mnenje Evropskega parlamenta in hoteli bi, eh, da pride do posvetovalne razprave s parlamentom. Mi smo pripravljeni, zato predvide tudi potreben čas. Hvala. Hvala, gospa Persson. Sedaj pa nam bo gospod Jaz Demera predstavil prvo, prvi osnutek poročila. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Jaz sem zelo pozorno poslušal to podrobno predstavitev komisije in Tu se vsebinsko tudi temu pridružujem. Danes do povdne eh, sem se srečal s gospod Persen in z njenimi sodelavci, da bi preveril, kakšno je zdaj mnenje sveta. Vesel sem, da sem lahko ugotovil, da gre tukaj za poročilo eh, v okviru eh, postopka soodločanja. Gre za enostaven predlog, eh, predlogi sprememb so tudi enostavni in jih je zelo malo. Dovolite mi mogoče glede na to, da sem povedal, kakšen je položaj, eh, da pa mogoče lahko dam predlog eh, v zvezi z časovnico, tako da bi lahko to čimprej razpravljali tudi v plenomu. osnova za to poročilo eh, je bila dana v Sevilji, takrat, ko smo prvič spregovorili o tej ideji omrežja eh, uradnikov za zvezo. Torej, o tem je bilo zelo dosti napisanega, eh, vendar bom skušal biti čim krajši, zato ker imamo obsežen dnevni red. Gre torej za to, da se zmogljivost tega omrežja evropskih eh, uradnikov za zvezo izkoristi eh, tudi za Frontex. To se pravi, da pridemo do usklajevanja, usklajevanja teh zmogljivosti, ki jih imamo na voljo, tako, da bi obe strani pravzaprav uh, od tega lahko imele korist. Uh, tako na strani uradnikov za zvezo, kot tudi pri Frontexu. Gre za zelo varno omrežje, omrežje, ki, kot je bilo že rečeno, ki ne predvideva in ne omogoča izmenjavo podatkov o osebah. E, to je treba na vsak način podpreti. Počrtati. E, tu gre za druge zadeve, kot naprimer e, podatki o tokovih priseljevanja, potem informacije o poteh, ki jih izkoriščajo nezakonite kanali, potem trgovina z ljudmi, Eh, kriminalne združbe, ki naprimer se ukvarjajo za trgovino z ljudmi, potem informacije o eh, načinih eh, ponarejanja potnih dokumentov in gre tudi za to, da se podpre lokalne organe, če gre za nezakonite dejavnosti. Mm, kriminalnih združb in tako dalje in tako dalje. Torej, predlogi sprememb sveta so po številu zelo majhni, torej gre mm, naprimer za to, da se besedo migracija nadomesti z imigracija na enem drugem mestu, pa gre za to, da se Eh, vključi besedico upoštevati. Gre torej bolj za jezikovne spremembe. Eh, eh, pri členih 3, 4 in 6 te uredbe. Torej, tu ni nobenega dvoma, pravna osnova je jasna gre za 63. člen eh, pogodbe o Evropski uniji. Jaz mislim, da sem s tem zaključil, več ni treba povedati, potem ob koncu pa bi nekaj hotel še povedati zvezi s časovnico. Najlepša hvala. Imamo prijave za besedo, gospa Placer. Najlepša hvala predsedujoči, v zadnjem zakonodajnem obdobju sem eh, postavila štiri pisna vprašanja eh, svetu in komisiji na to temo. Eh, takrat sem vedno znova spraševala tako komisijo kot svet, ali sta pripravljena dati na voljo ta dve letna poročila parlamentu. Eh, očitno je zdaj to urejeno v tem novem predlogu, zato sem hvaležna. Ampak ne glede na to, sem takrat vedno znova hotela eh, spregovoriti o, o, o vlogi mednarodne organizacije za delo. In meni je šlo tudi za posledice, za učinke eh, uradnikov za zvezo eh, na eh, prošne za azil v državah članicah. Eh, večkrat sem slišala, da nimajo namena spremeniti standardni format poročila. Meni pa se zdi, da je zelo pomembno, da pridemo do teh podatkov. Mi moramo razumeti, ali bodo ti uradniki dejansko prispevali k preprečevanju nezakonitega priseljevanja. Torej, tu bi morali eh, imeti lažji pristop do podatkov in informacij. Tu še marsikaj pričakujem od komisije, gospa Keller. Ja, strinjam se, kar se zadeva tega, to vprašanje še vedno je zelo nejasno, kaj pravzaprav počnejo ti uradniki za zveze in o čem se pogovarjajo na teh svojih sestankih, ki jih bo zdaj očitno še več. In moram reči, da uh, eden od predlogov sprememb v zvezi s šestim členom, uh, tukaj pravite, da bo Evropski parlament prejel letno poročilo, torej informacijo o tem, eh, kako se krepi to omrežje uradnikov in kako ti uradniki sodelujejo uh, ampak mislim, da tisto, kar Evropski parlament potrebuje, niso informacije ali pa eh, letno poročilo o tem, kako, uradniki, eh, kako dobro ti uradniki uporabljajo eh, internet ali pa svoje omrežje. Potrebujemo tiste informacije, ki jih ti uradniki dejansko zbirajo. In tukaj vidim velik primankljaj, kar zadeva te informacije, ki jih bomo dobili od uradnikov za zveze. Uh, Eh, na ta način ne moremo niti videti, ali je njihovo delo smotrno in ali ne bi bilo bolje, da bi jim dali kakšno drugačno nalogo. In s tem prihajam tudi na naslednje točke. Po tem, ko bomo spremenili to uredbo, moramo upoštevati tudi, da te informacije, ki naj bi jih uradniki za zveze uh, Eh, najzbirali, eh, da so zelo številne, ampak eh, to ne vključuje tudi podatkov o tem, kako se priseljence obravnava v državah gostiteljicah. Zvedeli bomo, koliko jih prihaja in kam, ampak ne vemo, kakšna bo njihova obravnava in kakšna je podpora, ki naj bi je bili deležni. Torej, nič ne bomo vedeli o tem, kako države gostiteljice obravnava ljudi, ki jih sumijo, da so eh, nezakoniti priseljenci. In to mislim, da je, je glavna pomankljivost tega dokumenta in tudi te reforme uredbe. Hvala. Najlepša hvala. Morda želita komisija ali pa sveče kaj dodati gospod Dobo. Hvala, gospod predsednik. Rad bi samo povdaril, da so uradniki za zveze poslani v tujino strani nacionalnih držav in pravzaprav ne zastopajo Evropske unije, ampak zastopajo svoje lastne države članice. In eh, ta uredba zgolj predvideva sodelovanje med njimi in določa pravila o tem, kako naj to sodelovanje poteka. Hvala. Hvala. Želi sveče kaj dodati? Gospa Persson. Da, hvala lepa, gospod predsedojoči. Mi smo seveda zelo natančno poslušali, eh, kaj so rekli poslanci in bomo seveda vas eh, natančno obvestili o naslednjih sestankih v svetu. Hvala še gospod Dias de Mera. Bueno, pues muchas gracias, señor presidente. Ja, najlepša hvala, gospod predsedujoči. Jaz zelo pozdravljam komentarje in pripombe, ki smo jih slišali in tudi to um, vprašanje, kaj pravzaprav delajo ti uradniki za zvezo. To je v uredbi natančno opredeljeno, kaj morajo delati, namreč prispevati bi morali eh, k boju proti nezakonitemu preseljevanju. Eh, potem eh, morali bi se zauzemati za eh, dobro obravnavo priseljencev, potem tu je tudi dosti administrativnega dela z zakonitim priseljevanjem. To so torej naloge teh uradnikov in to bi hoteli v okviru postopka soodločanja doseči. Tu gre za člene 3, 4 in 6, ki bi jih bilo treba v tej uredbi nekoliko spremeniti hotel bi vse predloge kolegov eh, v zvezi s tem tudi upoštevati. Eh, predlagam pa naslednjo časovnico za naše delo. Še enkrat bi hotel ponoviti, da gre za zelo enostavn, nekompliciran predlog in torej. izdelava delovnega dokumenta 4.5. november si lahko predstavljam, potem kratek čas za vložitev predlogov sprememb 5.6. november naprimer, nekje do opovdne eh, glasovanje v odboru 16. novembra ali pa mogoče na sestanku 1.2. decembra. Na to pa, če mi bodo kolegi izrekli zaupanje, bi poročilo 14. decembra eh, vključil v plenum. Hvala lepa, Edija Stemera. Slišali smo torej predlog, eh, kakšna naj bi bila časovnica, če torej nihče od članov in članic odbora ne ogovarja si bomo zabeležili ta predlog in bomo preverili, če je ta v skladu eh, z načrti in z eh, časovnico preostalih teles in pa predvsem, kar zadeva plenarno zasedanje. In mislim, da eh, glede na to, da smo danes izvedli to razpravo, da je ta dosje pripravljen za nadaljni postopek in da lahko zdaj tudi nadaljujemo z naslednjimi točkami dnevnega reda. Dobro. Potem prehajamo na točke od 6 do 11, kajti uh, vse točke tukaj uh, se navezujejo na poročila, za katera je pristojen gospod Busutil. In eh, zato predlagam, da iz, eh, skupaj razpravljamo o točkah od 6 do 11. Gre za sporazume z Evropsko skupnostjo in Mauricijusom o odpravi vizumom za kratkoročno bivanje, potem pod točko 7 sporazume z Evropsko skupnostjo in Barbadosom, pod 8 točko sporazume z Evropsko skupnostjo ter St. Kitts in Nevisom. Eh, tudi odpravi vizmo za kratkoročno bivanje, potem deveta točka sporozum med Evropsko skupnostjo in Bahami o vizumih in deseta točka sporozum med Evropsko skupnostjo ter Antigvo in Barbudo in pa končno pod enajsto točko sporozum med Evropsko skupnostjo in Sejšeli tudi o odpravi vizmo za kratkoročno bivanje. Torej vsa ta poročila smo zaupali gospodu Busutilu kot poročevalcu. In uh, zdaj mu dajem besedo, da kar predstavi svoje komentarje. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Uh, no, mislim, da bom lahko še krajši, kot ste bili vi pri napovedi teh poročil, kaj ti gre za zelo enostavna poročila. Za začetek pa naj povem, da na, na svojo žalost nisem uspel obiskati nobene od teh držav, čeprav bi si to želel. Gre za zelo kratka poročila in govorijo o brezvizumskem potovanju za državljane Evropske skupnosti in za državljane teh uh, imenovanih tretjih držav za maksimalno obdobje treh mesecev. Uh, Eh, glavno vprašanje pri teh poročilih in tudi edina ključna točka teh poročil je načelo vzajemnosti. Torej, eh, ali se strinjamo, da eh, tudi sami ponujamo tisto, česar smo deležni in ali lahko državljanom teh držav ponudimo to, čemer uživamo sami. Gre torej za načelo vzajemnosti, ki ga je tukaj potrebno spoštovati. Kolikor vem, je predstavnica komisije tukaj in eh, včeraj sem se tudi sestal z njo in sem govoril z njo o tem vprašanju, ampak eh, mislim, da je prav, da tudi ona spregovori in da nam eh, poda določena zagotovila, kar zadeva načelo vzajemnosti. In eh, kar zadeva eh, odpravo vizumske obveznosti za državljane teh držav. In eh, če bodo ta zagotovila ustrezna, potem mislim, da lahko brez držav tudi jutri glasujemo o teh poročilih. Najlepša hvala, gospod Busuti, za to, da ste bili tako kratki in jedrnati. Izvedel sem, da poročevalec nima namena sprejeti nobenih predlogov sprememb. Oziroma, da poročevalec sam ne bo ložil predlogov sprememb in uh, lahko pa jih uložijo drugi poslanci in poslanke. Zdaj pa mislim, da je prav, da slišimo še kaj pravita svet in komisija. Najprej uh, gospa Leila Elfalini v imenu predsedstva oziroma sveta. Izvolite. It was actually supposed to be Sofia Jertonsson that was going <laughs> to speak, so I gave the floor. Pravzaprav je kolegica tista, ki je pristojna za to vprašanje. Hvala, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci in poslanke. Svet eh, se je odločil, da. Za te države razpravlja torej o odpravi vizumov. E, sočasno pa je bilo sklenjeno, da ti, te odprave vizumov ne velja v bilateralnih dogovorih. 2008 sta svet in komisija pričela razprave z temi državami. Pogajanja so bila oktober oktobra zaključena in novembra 2008 so te dogovore parafirali. E, svet je na to sprejel sklep v zvezi z temi e, dogovori, zdaj pa svet pravzaprav čaka na mnenje parlamenta, da bi lahko to udejanil v praksi. Mi e, z velikim zanimanjem sledimo vašemu delu in čim bomo imeli končno mnenje parlamenta, bom, bomo dali to točko na dnevni red sveta, tako da bomo lahko čim prej udejanili v praksi. Najlepša hvala in še v imenu komisije, gospa Dafne Kogu, izvolite. Najlepša hvala. Poskušala bom uh, biti kratka pri svoji predstavitvi naj eh, najprej eh, podprem komentarje, ki jih je podal poročevalec. Mislim, da je dejansko ključno vprašanje eh, tukaj vprašanje vzajemnosti in pa vprašanje pravne jasnosti in gotovosti. Kot veste, je leta 2006 komisija podala predlog, v katerem je ocenila, da teh šest mikrodržav izpolnjuje vse temeljne kriterije, ki so navedeni v uredbi 539 in da jih lahko zato uvrstimo na pozitivni seznam. Januarja 2007 je bilo jasno, da eh, te države sodijo na pozitivno listo. Istočasno pa je komisija uh, in tudi svet eh, prvič predlagal, da bi za te države povsem odpravili obveznost vizumov, eh, vendar pa, da je zato potrebno skleniti in začeti izvajati poseben sporazum o odpravi vizumov. To seveda predstavlja zelo pomemben korak v naši skupni vizumski politiki, Eh, ki jo pravzaprav imamo že deset let. Prvič torej prihaja do drugega koraka eh, v naši oceni, da se torej eh, Evropska skupnost odpoveduje obveznosti vizumov in da predvideva popolno vzajemnost tudi za naše državljane. Kajti prvič tukaj to velja za državljane vseh držav članic, ki bodo lahko uživali v eh, enakem režimu s tretjimi državami. Torej tudi pogoji za ponovno uvedbo vizumov so enaki, kot je predvideno v posameznih določilih sporozuma o odpravi vizumov. Imamo eh, jasna določila o tem, za koga in za katere potne liste to velja. In uh, gre za prvi primer, da smo izdelali uh, celotno tipologijo določil o odpravi vizumov. Zato mislim, da bomo na ta način dosegli pravno gotovost in pravna jamstva, ki bo omogočala popolno vzajemnost za naše državljane. Eh, tak je seveda tudi naš cilj. Ne bom se eh, spuščala v podrobnosti našega pristopa, kar zadeva vzajemnost. Eh, seveda nekateri veste, da obstaja možnost ponovne uvedbe obveznosti vizumov za državljane iz Kanade. Eh, komisija bo sprejela poročilo na to temo v nekaj dneh in eh, tako boste tudi vi lahko razpravljali o vseh podrobnostih teh dogodkov. Torej, vse to prihaja potem v novem poročilu komisije o vzajemnosti. Najlepša hvala. Gospod Prons je želel besedo, izvolite. So, Eh, čeprav sem za to, da odpravimo nepotrebno birokracijo za eh, turiste, ali ne bi odprava vizumov olajšala nadaljnih nezakonitih eh, migracij. Te države opredeljujemo kot mikrodržave, kar pomeni, da verjetno nimajo ravno veliko prebivalcev, ampak ko bo to načelo spostavljeno, ali ne bodo tukaj sledili drugi predlogi, da bi se uh, odpovedali vizumom tudi za večje države, ki imajo veliko več prebivalcev in ki bi lahko tudi bolj številno prihajali in želeli ostati pri nas. Hvala. Okay, Hvala, gospod Moraš. Uh, eh, ja, gospod predsednik, malo bolj resno. Uh, Eh, če bodo državljani eh, Evropske skupnosti eh, torej oproščeni vizumov pri obisku na te, teh otokov, potem lahko samo podprem samo na pri tem, kar je povedal. In ne vem, kako mu je uspelo ne obiskati teh držav v teku priprave teh poročil. In posem se pa tudi ne strinjam z gospodom Bronxom in z njegovimi komentarji. Hvala. Yes. Bežat. Euh, euh, da, da čist na kratko, mm, ne glede na te eh, majhne šale, ki smo jih zdaj tu slišali, mislim, da je dobro, da to sprejmemo in upamo, da bodo njihovi državljani pri nas prav tako dobro sprejeti, kot nas sprejemajo tam. E, zdaj pa zares. E, vprašanje e, odpravi vizumov za kratkoročno bivanje je problem, zato ker tisti, ki se s tem ukvarjajo, vedo, da je To vprašanje je pravzaprav nek začaran krok, kaj ti vedno bolj se tu postavljajo pod vprašanje temeljne pravice, eh, predvsem, kadar gre za južne države, gre za izmenjavo eh, kulture, gre za trgovino, gre za športne prireditve. Eh, torej, tu imamo čisto enostavno stališče. Vse Sa k vizom za kratkoročno bivanje bi bilo treba eh, povsod odpraviti in to bi bilo korektno. Z to obvezo vizumov eh, za kratkoročko bitanje pa pravzaprav pomagamo eh, nezakonitemu priseljevanju. To pa verjetno nihče od nas noče. Eh, glede na to, kar smo slišali, smo na vsak način za ta poročila. pojem eh, veljavni eh, izkaznica, to je zdaj v, mogoče še mal pod vprašajem, kaj to pravzaprav dejansko pomeni. Gospod predsedujoči, predvsem države eh, Karibi, ki so Eh, tranzitne države za mamila, ki se proizvajajo v Južni Ameriki. Torej, od tu se potem eh, transportirajo v Evropo in v Združene države. Poleg tega se v teh državah pere denar, zato je moja stranka proti odpravi vizumov, ker vizumi so pravzaprav dodatna garancija za e, preprečevanje trgovine za mamili. Zato smo mi proti odpravi vizuma za te države. Hvala, gospod Bonc. Gospod predsedujoči, jaz podpiram e, stališče e, poročevalca in tudi drugih, vendar mislim, da bi bilo potrebno eh, razširiti sodelovanje z temi državami. Jaz mislim, da moramo tu zelo dosti po diplomatski poti narediti in tu bomo lahko tudi dosti dosegli. Dosegli namreč, da bodo te države cepljene proti veliki pandemiji, namreč eh, davčne oaze. Zato moramo poskrbeti za to, da te soverene države eh, ne bodo prispevali le k krizi, ki trenutno vlada v Evropi. Hvala lepa, gospod poročevalec, še enkrat, gospod Busutil. Torej, eh, če sem vas prav razumel, želite, da jutri to podpremo in uh, mislim, da je edino pravično, da, je, da postavimo rok za predloge sprememb danes ob 18. Do takrat je torej mogoče predložiti predloge sprememb in tako bomo potem jutri lahko glasovali, gospod Busutil. Ja, hvala, gospod predsednik. Naj se za začetek. Eh, strinjam z vami, kar zadeva časovnico, ki ste jo predlagali za vložitev predlogov sprememb in tudi za glasovanje jutri. Zahvaljujem pa se tudi tistim poslancem in poslankam, ki so sodelovali v tej kratki, ampak že vahni razpravi. Naj vas opomnim na dve zadevi. Eh, prvič, to eh, ni prvi primer, ko premeščamo države iz negativnega na pozitivni seznam, ko gre za vizume. Ne gre torej za prvi tak primer v zvezi s tretjimi državami. In pa še drugič, rad bi tudi pojasnil, da bo to veljalo za vse kategorije ljudi, torej tudi za običajne državljane, za uh, imetnike diplomatskih potnih listov, z izjemo uh, izvajanja plačanih dejavnosti. Torej, uh, tukaj bo vizum uh, omejen. Uh, Eh, še enkrat zahvalo sem tistim, ki ste prispevali k razpravi. Hvala, gospod Busutil. Še kakšen komentar strani predsedstva ali pa komisije? Samo kratko pojasnilo strani komisije kar zadeva naš mandat. Seveda imamo mandat za pogajanje o odpravi eh, vizuma za Brazilijo. Eh, to je nekaj, kar eh, to je torej pač pristop, ki ga poskušamo razviti v odnosu do tretjih držav, zato da bi na ta način povečali našo pravno gotovost, kar zadeva vzajemnost med državljani tretjih držav in našimi državljani. In pa, eh, Eh, še nekaj, kar bi rada dodala eh, na podlagi komentarja oziroma vprašanja enega od poslancev in poslankov. Eh, zato, ker smo odpravili vizum, ni, se nismo odpovedali nadzoru nad mejami, torej tisti posamezniki, ki se ukvarjajo s kakšno kriminalno trgovino ali kaj drugega, jih pač ostavimo na mejah, še vedno imamo nadzor na svojih zunanjih mejah. So, I think that'll be it then. Dobro, mislim, da smo potem s to točko opravili in lahko preidemo na naslednjo točko. To je 12. točka. In sicer gre za spolno zlorabo in spolno izkoriščanje otrok in eh, za otroško pornografijo. To je poročilo, za katerega je pristojna, zelo eh, cenjena članica našega odbora, Roberta Angelili. Ampak eh, opravičujemo poročevalko, ker eh, iz osebnih razlogov ne more biti prisotna na današnjem sestanku. Zato bo podpredsednik gospod eh, Jakolino eh, predstavil njeno poročilo. Kot vemo, so pravice otrok eh, ena od eh, pomembnih skrbi našega odbora. V prejšnjih letih smo sprejeli kar nekaj poročil na tem področju, vključno s poročilom gospe Roberte Angelili, ki smo ga obravnavali spomladi. Tam so bila podana priporočila o tem, kakšna naj bi bila okvirna uredba o spolni zlorabi in otroški pornografiji temu poročilu je sledil predlog komisije, o katerem bomo govorili danes. In najprej dajemo besedo predstavnici komisije, potem pa bo sledil predstavnik oziroma predstavnik švedskega predsedstva, na to pa bo dobil besedo še gospod Jakolino. Torej, prosim predstavnico komisije. Izvolite. Hvala, gospod predsednik predlog komisije o spolni zlorabi in spolnem izkoriščanju otrok je del svežnja skupaj s predlogom o trgovini z ljudmi, eh, o katerem bomo govorili kasneje. Oba predloga eh, zauzemata zelo celosten pristop, kar pomeni, da poleg določil v zvezi z materialnim kazenskim pravom, predlog vključuje tudi določila o preprečevanju, o pregonu in preiskavi in o zaščiti žrtev. Pripričani smo, da je to vrsten pristop še posebej učinkovit v tem primeru, torej v primeru, o katerem govorimo sedaj, v primeru spolne zlorabe in spolnega izkoriščanja otrok. Kajti gre za to, da eh, je poglavitni cilj nove zakonodaje predvsem zagotoviti boljšo zaščito otrok, ki so žrtve teh eh, grozovitih kaznjivih dejanj. Predlog temelji na konvenciji sveta eh, Eh, Evrope o spolnem izkoriščanju otrok. Navdih pa izhaja tudi eh, iz pristopa, ki ga, ima, ki ga vključuje ta konvencija. Gre za zelo ambiciozen predlog, ki gre pravzaprav še dlje kot konvencija sveta Evrope. In to eh, ne samo v primerjavi s trenutno uredbo, ampak tudi v primerjavi s konvencijo Lancelote. Eh, na kratko, kakšna je osebina tega predloga. Najprej eh, predvidevamo širši obseg obveznosti za kriminalizacijo kaznjivih dejavnosti, eh, ki so povezane s spolno zlorabo, spolnim izkoriščenjem in otroško pornografijo. Ta obseg je širši iz različnih vidikov. Najprej je širši, kar zadeva spolno zlorabo otrok, kajti to vključuje uh, vse, kazni, vse kaznive dejavnosti, ki so že vključene v konvencijo člove, eh, sveta Evrope. Eh, ravno tako niso dovoljene uh, izjeme, ki so predvidene v trenutni uredbi, ravno tako pa upoštevamo uh, nadaljni razvoj komunikacijske tehnologije in smo vključili nove tipe eh, kaznjivih dejanj, kot eh, naprimer eh, nagovarjanje otrok k, kaznivi, k spolnemu izkoriščanju. Potem drugič, kar zadeva kazensko pravo v ožjem smislu, eh, si prizadevamo eh, spodbujati nadaljne približevanje in pa više kazni v Evropski uniji. Prepričani smo, da je potrebno to vrstna kazniva obra, eh, dejanja obravnavati kot resna kazniva dejanja in da uh, lahko dolžino oziroma uh, višino kazni uh, vidimo kot odraz resnosti kaznjivih dejanj. Kar zadeva pregon, uh, imamo specifična določila o začetku postopkov po uradni dožnosti, uh, po, za, po uh, roku. Za sta, to, po zastara, kar zdaj je zastaralni rok za to vrstna kazniva dejanja in pa tu so tudi določila, uh, Eh, ki predvidevajo učinkovita orodja za preiskave, eh, kot je naprimer tudi delo pod krinko, ki se je skazalo za zelo učinkovito orodje v preiskavah v različnih evropskih državah. Določilo o pristojnosti je težavno. Tukaj poskušamo uh, Eh, narediti pomemben korak naprej, celo v primerjavi s konvencijo Sveta Evrope in to določilo je še posebej pomembno zato, ker eh, je njegov namen, da bi se eh, odpravil tako imenovani spolni turizem. Gre predvsem za to, da storilci potujejo v tujino in tam eh, zakrivijo kaznivo dejanje spolnega izkoriščanja. In, eh, Eh, želimo zagotoviti, da bodo državljani in tudi prebivalci evropskih držav lahko preganjani eh, za kazniva dejanja tudi v tujini, eh, kar zadeva zaščito žrtev. Je tu cela vrsta določil, predvsem ne kaznovanje žrtev za kazniva dejanja Eh, ki so povezane z njihovim stanjem žrtve, kot gre naprimer, naprimer v primeru o, otrok, ki jih prisilijo v prostitucijo v državah, kjer je kri, prostitucija kot taka kriminalizirana. Vključili smo tudi določila, katerih namen je zaščititi otroke pred sekundarno viktimizacijo, to pomeni nadaljno viktimizacijo in pa travmo, ki iz Eh, do katere pride zaradi izvajanja kazanskih postopkov. Eh, gre naprimer za nepotrebno ponavljanje zaslišen eh, in z izogibom oziroma s prepovedjo to vrstnih zaslišen bomo zmanjšali travmo za otroke. Zelo pomembno se nam zdi tudi, da so vključena določila v zvezi s preprečevanjem. Eh, tu gre za različna določila. Najprej program intervencij za uh, spolne prestopnike ali za uh, ljudi, ki so nagnjeni k temu, da bi lahko postali spolni prestopniki. Torej, to vrstni intervencijski programi morajo biti na voljo uh, Eh, ravno tako pa mora biti na voljo tudi programi za obsojene uh, storilce kaznjivih dejanj, ampak seveda na prosto voljni podlagi. Poskušamo zagotoviti, da bo mogoče v Evropski uniji vsaj blokirati dostop do spletnih strani, ki eh, vsebujejo otroško pornografijo. Seveda je zelo težko Eh, izključiti oziroma odpraviti to vrstne strani, sploh kadar delujejo izven Evropske unije, ampak upamo, da nam bo eh, uspelo vsaj eh, blokirati dostop uporabnikov do to vrstnih spletnih strani. In pa še na koncu, kar pa ne pomeni, da je najmanj pomembno, tu je tudi preprečevanje recidivizma, torej ponavljanja Eh, spolnih eh, kaznjivih dejanj eh, tistih posameznikov, ki se preselijo v drugo državo in poskušajo tam stopiti v stik z otroki. Uh, Torej, eh, to je zelo poznan primer, ko se naprimer nekdo, ki je bil obsojen zaradi spolnih kaznjivih dejanj, preseli v drugo državo in ta država ničesar ne ve o tem, eh, eh, kaj je ta posameznik zagrešil v svoji matični državi. In tukaj poskušamo nadgraditi sistem izmenjave informacij iz kazanskih registrov, ki ga že poznamo. In na ta način prispevati k preprečevanju tovrstnih primerov. E, torej želimo zagotoviti, da bodo posredovane pomembni podatki e, ne samo o, o sami kazenski obsodbi, ampak tudi o tem, da je pač e, nekdo ne sme biti dejaven v določenih dejavnostih, ki vključujejo stik z otroki. Torej potrebno je zagotoviti, da se bodo te informacije posredovali tudi drugim državam, zato da bi eh, preprečevali potencijalna kazniva dojanja. Eh, predsedstvo bo povedalo verjetno kaj več o pogajanjih, ki so se že začela in ki trenutno še potekajo. Hvala. Hvala. V imenu švedskega predsedstva. Želite besedo? Izvolite. Da, najlepša hvala, gospod predsedujoči. Drži, tako kot je pravkar povedala komisija, namreč, da je češko predsedstvo pričelo z delom in razpravo o tej zadevi. Švedsko predsedstvo je to potem prevzelo In že julija eh, smo v zvezi s tem organizirali prvi sestanek pod švedskim predsedovanjem. Nasplošno lahko rečemo, da države članice eh, to pobudo komisije pozdravljajo. Eh, zelo pozitivno so ocenjevale ta predlog. Gre namreč tudi za prednostno nalogo, namreč boj proti tej vrsti kaznevih dejanj. E, Trenutno okvirno uredbo je potrebno predelati, zato ker se spreminjajo metode dela, ker veči, velik del e, kaznevih dejanj se odvija v tujini. In e, zato je treba seveda temu prilagoditi tudi zakonodajo. Iz izvajanja komisije je postalo tudi razvidno, da gre za zelo obsežno temo in za široko eh, paleto kaznjivih dejanj. Zato je seveda eh, potrebno eh, tudi sprejeti ukrepe na široke ravni, da bi se proti temu lahko borili švedsko predsedstvo, bi hotelo pospešiti ta pogajanja in seveda, če bo možno priti do eh, rezultata. Jaz mogoče lahko tudi omenim, da ta celostni pristop Eh, tudi države članice izredno pozdravljajo. Hvala. Hvala. Zdaj pa še gospod poročevalec. Gospod Jakolino, izvolite. Ja, najlepša hvala, gospod predsednik. Kot ste ravno prej omenili, eh, nadomeščam kolegico gospod Anželili. Italija ki je morala iz osebnih razlogov ostati v Italiji. Tako komisija kot tudi predsedstvo sveta je govorilo o tej temi že, eh, torej o prevzetju te naloge, da je potrebno besedilo, ki ga že imamo, eh, preveriti, gre za eno od najhujših kaznivih dejanj, ki sploh obstajajo. Že februarja se je parlament soočil s to nalogo in eh, predloge, ki jih je dala poročevalka, lahko povzamemo v petih točkah. Kolegica Angelili zahteva, da tudi novačenje. Ml otrok v internetu velja za kaznivo dejanje, tudi zloraba v družini, tudi to je treba oceniti kot kaznivo dejanje. E, države članice se morajo zavezati, da bodo izmenjavale informacije e, v sodnih primerjih. Obstajati je Eh, obstajati mora možnost, da se prepove izvajanje določenega eh, poklica, ki je zvezano z otroci, če pride do takšnega kaznivega dejanja. Eh, to je potrebno je tudi izboljšati položaj med postopkom. Več zaščite pomeni tudi več podpore, naprimer psihološke podpore psihologi, nevropsihiatri se morajo ukvarjati z žrtvami in poleg tega je potrebno upoštevati, da eh, delno obstajajo objektivne težave pri eh, pomoči žrtvam. Eh, ampak zaščito prizadetih, to moramo na vsak način zagotoviti. E, to smo danes tudi že slišali, to je moji predgovorniki so o tem že govorili. E, tudi e, tu je potrebno torej temu posvetiti posebno pozornost, kar bo zagotovo pripeljalo do e, boljših rezultatov. E, tu je potrebno uh, vključiti tudi izobraževalne inštitucije, uh, ki jih lahko vključimo pri boju uh, proti temu uh, groznim kazljivim dejanjem. And, uh, bit... Hvala. Nekaj poslancev je prosilo za besedo in ker smo nekoliko zamudili, vas res lepo prosim da ste čim bolj jedrnati. Gospa Sipel, prosim. Ja, Najlepša hvala, gospod predsedujoči, dame in gospodje. Jaz mislim, problem, da vedno znova moramo o tem razpravljati, je že grozno, ampak jaz se vesela, da v tem poročilu eh, se eh, vključuje tudi nove komunikacijske tehnologije, da se skuša rajti neko rešitev v boju proti eh, temu. Osebno sem prepričana, da prepoved dostopa do interneta ne ne pomeni trajnega uspeha. E, in e, na vsak način obstajajo vedno nove možnosti, da se temu izognejo, da se pride do dostopa. Tu je to čisto enostavna zadeva, tako da to ne bo trajen uspeh v interesu prizadetih otrok je, da moramo zagotoviti, da se te otroške pornografske strani izame iz interneta. To se lahko doseže s tem, da se države zavežejo, da tega ne bodo dovoljevale več. Ja. Ampak seveda obstajajo iz prekomorskih držav možnosti, da pridejo do takšnih strani. Ja. E, tu bi morali e, dobiti zagotovilo, da se tega ne bo posredovalo naprej. Ja. Samo prepoved dostopa ne bo imelo trajnostnega uspeha. Hvala, gospod predsedujoči.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 Korci, da gre tu za pomembno področje. E, dobro je, da imamo tako dobre predloge, ki vključujejo vsa področja življenja, ampak jaz bi hotel povdariti to eno te točko, namreč zapora dostopa do internetnih strani. To je sicer dober predlog, ampak jaz mislim, da e, od tega ne bo velikega uspeha. Jaz bi hotel e, navesti tri točke, za katere se mi zdi, da so najpomembnejše in ki govorijo pravzaprav proti temu predlogu. E, na eni strani gre tu za to, da smo mi kot parlament že večkrat opozorili na to, da mednarodno sodelovanje um, bi naj pripeljalo do brisanja teh vsebin na internetu in da je to treba zasledovati. E, Naprimer, če gre za e, intelektualno lastnino, potem je treba pogledati, kakšne so pravne možnosti za brisanje teh vsebin. Tu smo marsikaj že dosegli. E, in tu meni se zdi, da je potrebno se osredotočiti na to, da se na tem področju več naredi in da se države obveže k temu, da brišajo te vsebine. E, po mojem je pomembno tudi, da vemo, da velik del te e, otroške pornografije, ni na eh, serverjih v tretjih državah, kjer ni pravnih eh, predpisov, temveč pomankanje je v tem, kjer ima Evropska unija eh, trgovske partnere, kjer to sicer na drugih področjih funkcionira. Na tem področju, kjer pa naj bi funkcionirala, pa imam občutek, da tu enostavno se naredi premalo, da se ne išče alternativ da se ne gleda, kje bi obstajale kakšne alternative in imam tudi e, občutek, da pri ocenitvi teh ukrepov, eh, kot naprimer eh, zapora eh, dostopa do interneta, eh, kot je bilo že rečeno, je pomembno, da se najde ali eh, nekaj drugega, ali obstaja kakršnakoli alternativa eh, tej zapori, zato ker mislim, da ta zapora ni ravno uspešna. E, tudi ni bilo zbranih eh, dovolj dokazov, tu enostavno po, eh, ne obstaja dovolj e, eh, materijala. Torej, ureditev je tudi mal nejasna, torej, kaj se tu podpira pravzaprav. V oceni posledic pa tudi ni nobenih preverja, noben, tako da mislim, da bi tu na vsak način morali eh, si postaviti to vprašanje, ali se na tem področju sploh kaj dela, poleg eh, razen teh eh, dobrih predlogov, ki jih slišimo, ali pa gre samo za simbolične zadeve, ki pravzaprav nimajo eh, dolgotrajnejšega uspeha. Hvala, gospa Herc. Hvala, gospod predsedujoči. Kot so že mnogi drugi rekli, gre za najhujše kaznivo dejanje, ki si ga sploh lahko predstavljamo in mi moramo eh, se skupno proti temu boriti. Najprej bi hotela povedati, da se mi zdi, da je predlog komisije dober. Mi moramo tu nekaj narediti, to je popolnoma jasno. Mi smo dosti slišali, mi smo tudi prebrali dokument in v tem dokumentu prebrali, da gre za to, da se zapre eh, internetne strani. Ampak mislim, da bi predvsem bilo potrebno misliti na otroke in eh, eh, torej najprej misliti na otroke. Potrebno je najti otroke, ki so temu izpostavljeni. Eh, lahko sprejemamo še toliko resolucij, če pa eh, sočasno otroci drugi zaradi tega še vedno trpijo. Torej, mi moramo imeti možnost, da najdemo in identificiramo te otroke, to se mi zdi izredno pomembno. Dve vprašanji svetu. Eh, ko smo slišali, poslušali eh, pojasnila sveta, je bilo rečeno, da se ta predlog na splošno pozdravlja, da je v glavnem pozitivno ocenjen, ampak nekako eh, se mi je zdelo, da obstaja tu še en majhen problem. To bi hotela vedeti malo več. Eh, to je dober predlog komisije in jaz bi hotela vedeti malo več o tem, kako potekajo razprave v svetu. Eh, Eh, in zadnjič v Štrasburgu eh, sem postavila vprašanje eh, mm, gospej Malstrom. Torej, kaj švedsko predsedstvo misli o tem vprašanju? Slišali smo že, da gre tu za prednostno nalogo tega predsedstva. E, torej, organizirali bodo neko konferenco e, v novembru in e, tu so hoteli ravno tej temi posvetiti posebno pozornost - spolno izkoriščanje otrok v povezavi z spolnim turizmom. V mestnem času pa sem svet, da tega ne bo prišlo, zato moje vprašanje e, svetu, zakaj tega vprašanja ne bodo postavili na dnevni red. Mister... Hvala, gospod Romero. No. Ne? Še kdo? gospa romero romero <laughs> no, okay then mister busuttil dobro potem pa gospod busuttil iva grazie sul presidente onesti eh, eh, ne ringrazio Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Zahvaljujem pa se tudi svetu in komisiji za njuni predstavitvi pa tudi uh, gospodu Jakolinu za predstavitev. Mislim, da imamo tukaj skupno skrb, ki jo delimo z vsemi organi, z vsemi starši, namreč kakšne so nevarnosti, ki prežijo na naše otroke na internetu. Mislim, da moramo sprejeti vsak ukrep, ki je možen in to čim prej, takoj, zato da bi zagotovili vso potrebno zaščito našim otrokom. Zlasti takrat, ko gre za tveganje, da jih spolno izkoriščajo ali da jih vključijo v otroško pornografijo. Imam eno vprašanje. Kakšna je meja naše pristojnosti, ko gre za preprečevanje kaznjivih dejanj? Če se ne motim, gre tukaj za kazansko pravo in usklevanje zakonodaje, kazenske zakonodaje na tem področju. Morda bi nam predstavnica komisije lahko povedala, kakšne so sploh eh, meje naših pristojnosti v zvezi s tem. In morda, kako daleč sploh lahko gremo na tem področju, da bomo lahko uspešni. To vprašanje zastavljam iz naslednjega razloga. Vemo, da je Evropsko sodišče sprejelo nekaj odločb v zadnjem času, zlasti na področju varovanja okolja, ki so predstavile zelo stroge meje, kar zadeva našo pristojnost. Hvala, gospa Matiju. Hvala, gospod eh, predsednik. Dve vprašanje imam v zvezi s to zelo resno temo. Prvo vprašanje se nanaša na preprečevanje. Verjetno bi več preventivnih ukrepov bilo dobro sprejeti, še zlasti glede na to, da gre za žrtve, ki lahko, ko odrastejo, postanejo sami povzročitelji zlorabe. Torej, preprečevanje, preventivni ukrepi so tukaj nekaj, na kar bi se morali usravtočiti. Seveda bi morali pri tem upoštevati dejanska kazniva dejanja, ki so bila storjena. Drugo vprašanje, ali ima komisija kaj podatkov o tem, kakšen je dejansko tako vani spolni turizem izven Evropske unije? Sama sem bila v času prejšnjega sklica parlamenta v Kambodži in moram reči, da sem bila zelo neprijetno presenečena, ko sem videla, koliko evropejcev potuje v to državo samo zaradi eh, spolnih užitkov. Nevladne organizacije tam so nam ob tem obisku tudi povedale, da gre za eh, neke vrste regionalni pojav. Sama moram reči, da sem imela priložnost obiskati predvsej nenavadne kraje, zlasti zvečer so nas peljali v nekatera območja, kjer uh, se odvija pornografija in moram reči, da tam ni bilo toliko evropejcev kot uh, uporabnikov spolnih storitev, temveč še več Azici. Azicev, prosti. Ja. Gospa Ernst. Uh, mich... Najlepša hvala. Uh, Jaz sem se ukvarjala več let na nemško-češki meji s tem problemom in moram reči, da je zelo dobro, da ste že zapisali nekaj za eh, zaščito eh, žrtev. To zelo pozdravljam. Kar pa je treba okrepiti, so vprašanja preprečevanja in dela s storilci. Eh, Eh, da bi preprečili nadaljna kazniva dejanja. Mislim, da je potrebno tu še precej narediti, tako da bi to eh, zadevo rešili. Jaz eh, mislim, da oziroma imam en čuden občutek, če gre za kazensko pravna vprašanja. V Nemčiji smo dolgo časa razpravljali, da izkoristimo vse možnosti kazenskega prava, da tega ne zaostrujemo zato, ker dosti krat to vpliva tudi na otroke. Namreč, da kazniva dejanja eh, postajajo še večja, še bolj grozna eh, zaradi zaostritve eh, teh predpisov. Jaz mislim, da je treba biti zelo predviden, da je treba pogledati, ali je to prava pot ali lahko lahko gremo po tej poti naprej. Naslednja točka, ki se mi zdi izredno pomembna, je vprašanje eh, policijskega sodelovanja. Mislim, da imamo tu velike deficite, jaz sem to na tem območju dosti krat doživela. Eh, dosti krat ne prihaja do sodelovanja policije čez mejo, to bi morali okrepiti, je izredno pomembno. In to, na to bi bilo treba še bolj jasno opozoriti. In zadnja zadeva, to so kolegi že ob začetku rekli, eh, zapora to ne prenese nič. Mi smo v Nemčiji imeli dolgo razpravo za tako imenovanimi eh, tablami stop. Mogoče ste nekateri to zasledovali, ampak to ni prava pot. Moramo še enkrat eh, eh razpravljati o tem, kako bi lahko prišli do brisanja eh, teh vsebin, eh, ker drugače zapora mislim, da je samo trenutno, da pa ni dolgoročna rešitev. Ja, Hvala. Gospod De Jong. Hvala lepa, gospod predsednik. Uh, želel bi nadaljevati tam, kjer je končala gospa Ernst. Uh, imam pa bolj splošno vprašanje. Tukaj gre ponovno za predlog, kjer naj bi harmonizirali, uskladili del uh, kazensko-pravnih pristojnosti držav članic. Seveda, mislim, da je treba tukaj zagotoviti sodelovanje, ampak ko gre za oceno vplivov, tukaj grešam analizo, ki bi nam povedala, kakšno je stanje trenutno na področju usklejevanja kazensko-pravne zagonodaje. Ta predlog je povezan s namerami gospoda komisarja Baroja. Ne vem, tukaj gre za različna stališča gospod Baro ugotavlja, da države članice še niso naredile velikega koraka na tem področju. Komisija pa očitno nekaj načrtuje. Želel bi vedeti, kaj načrtuje, kajti mislim, da je nevarno vedno znova uskladiti nekatere kazensko-pravne zadeve na evropski ravni na nek tihi način. Mnoga od teh kaznjivih dejanj so sicer med seboj povezana, to drži. Če pa hočemo imeti evropsko kazansko pravo, potem se moramo sploh vprašati, kaj je tisto, kar bomo hoteli urejati na evropski ravni, kaj pa bo ostalo na ravni pristojnosti držav članic. O tem moramo nekaj eh, reči tudi v Evropskem parlamentu, še zlasti, ker v tem predlogu ni ustreznega, uh, ustrezne ocene vplivov komisijo torej sprašujem, katere dele kazenskega pravnih zadev želi uskladiti in kaj je tisto, kar bo ostalo na nacionalni ravni. Hvala, gospa Morvaj. Hvala, gospod predsednik. Sama imam težave vedno s tem, ko Evropska unija sprema zakonodajo, ki jo morajo uveljavljati potem in izvajati suverene države članice. Nimam pa nič proti temu, da bi prepovedali otroško pornografijo. Tukaj mislim, da bi moral biti naš pristop ničelna toleranca. Torej, strinjam se s tem, da prepovemo dostop do uh, spletnih strani z otroško pornografijo, nimam nobenih problemov, da prepovemo posedovanje materijala z otroško pornografijo. Zakaj pa so tukaj problemi? Zato, ker, kot so nekateri prej že rekli, morda obstajajo nekatere eh, težave z pravno podlago. No, morda so oni bolj liberalnih stališč. Ampak naj vam povem naslednje. Na, za vsaki, ko otroško pornografijo, vsakim materialom se skriva najhujše kaznivo dejanje, kar si jih lahko zamislimo ne gre za enostavna kazniva dejanja, gre za proizvode dejanskega trpljenja konkretnih otrok. Konkretni otroci morajo trpeti za to, da takšna spletna stran sploh obstaja, da je njihova fotografija na njih. In na ta način smo legitimirali in opravičili to. Mi pa smo se odločili, da bomo povpraševanje zmanjšali, zato da bomo zmanjšali tudi ponudbo. Kajti, če bomo liberalno nastrojeni, bomo rekli, ah, oh, vsaj lahko imamo otroško pornografijo, v tem primeru lahko morda dejanske storilce kaznjivih dejanj kaznujemo, ne pa tiste, ki imajo v lasti, v posesti material otroške pornografije. Ampak moramo vedeti, da so ti po uporabniki, potrošniki, če hočete, te pornografije, del celotne verige. Brez njihovega povpraševanja ne bi bilo ponudbe, ne bi bilo uh, dejanskega trpljenja konkretnih otrok. Torej, prosim vas, nikoli ne pozabimo, da govorimo o konkretnih otrocih, o dejanskem trpljenju, ki uh, so podlaga vsake podobe, ki jo lahko vidite na eh, spletni strani, ko gre za otroško pornografijo. Žal mi je, da se moji francoski in eh, nemški kolegi oziroma kolegice ob tem smejijo. Očitno za njih to ni problem. Ne glede na naše stališče, pa mislim, da vsekakor ne bi smeli dopuščati trpljenja otrok. Hvala. Še ena pripomba gospoda Albrehta. Mogoče so me narobe razumeli. Jaz sem čist jasno povedal, da je za me prav tako pomembno, da komisija in svet dajo ta predlog, da se eh, otroške eh, pornografske vsebine eh, prepove, da se proti temu bori. Jaz moram reči, da nisem rekel, da sem za to, da je manj angažma, ravno obratno to, kar sem jaz hotel povedati. Namreč, da ta predlog z zaporo teh internetov internetnih strani pravzaprav ne pomeni rešitve. Jaz sem zato, da te vsebine izginejo iz interneta, se mi zdi pomembno, da se teh vsebin niti ne proizvaja, da se jih ne vključuje v internet, da se jih ne posreduje naprej. Gre enostavno za to, kakšen pristop izberemo pri tem. Ali bomo zbrisali te vsebine ali pa jih zapremo samo površno, kar je tehnično zelo enostavno obit. E, in pravzaprav ne prizadene tistih, ki izmenjava to, jo, to pornografijo, prizadene pa tiste, kjer naprimer po pomoti zaprejo kakšne druge strani ali pa nekatere lahko prizadene tudi e, ta zapora interneta na drugih področjih. Torej, jaz mislim, da bi bilo dejansko potrebno eh, če bomo to sprejeli, vedno znova kontrolirati, ali je to v redu ali ni v redu. Torej, na vsak način pa bi morali se zavedati za to, da, da še na široko ščitimo pravice otrok. Mislim, da se sedaj že lahko obrnemo na Evropsko komisijo, na gospodja Marinaro. Hvala, gospod predsednik. Ne vem, ali imam prava vprašanja za ta utemeljena, oprostite, prave govore za ta utemeljena vprašanja. Gre za zelo pomembne zadeve, ki jih poslanke in poslanci v tej razpravi omenjajo. Alternativne možnosti ali razmišljamo o njih? Seveda. Pri tem smo uporabili vse strokovno znanje, ki nam je na voljo pri pripravi tega predloga, zlasti pa znanje, ki obstaja v okviru Europola, organizacije oziroma agencije, ki je zelo dejavna na področju zlasti otroške pornografije in nasploh eh, na področju izkoriščanja otrok. Izkoristili pa smo tudi strokovno znanje posameznih držav članic. Naprimer, v Združenem kraljestvu obstaja potem policija postale v Italiji je posredovala svoje stališče. Ampak seveda, ni samo enega ukrepa, ki bi bil tukaj spremljiv. Tehnologija se hitro razvija in zelo težko se je zoprstaviti razvoju na tem področju. Včasih zapreti, prepovedati, onemogočiti dostop do spletne strani ni dovolj, kajti ta se ne nahaja v Evropi. Čeprav imamo precej široka pravila o eh, ekstrateritorijalni eh, pristojnosti, pa se eno težko zapiramo spletne strani v tujini, vsaj v praksi je to težko. Torej, nedelovanje je tukaj nekaj, kar ni ustrezno. Vsak ukrep ima neko dobro posledico. Naprimer, na ta način lahko zmanjšamo priljubljenost in dobičke ki jih ustvarjajo ljudje, ki so pravi lastniki takšnih spletnih strani. Evropska komisija torej razmišlja o celej paleti ukrepov, naprimer. Tako imenovano finančno koalicijo smo vzpostavili, to je primer zasebno-javnega partnerstva na tem področju, kjer je tudi za organe a, pregona, izdajalce kreditnih kartic, banke in druge vrste plačilnih eh, agencij sistemov. Zakaj gre pri tem? Gre za to, da izsledimo tok finančnih sredstev za nakup otroške pornografije in da na prostovoljni podlagi, naprimer, banka eh, razveljavi pogodbo s takšnim avtorjem otroške pornografije. To sicer ni dovolj, seveda, ampak to je lahko samo sestavni del bolj zapletenih celovitih ukrepov. Kar zadeva identifikacijo otrok, ugotavljanje uh, identitete otrok, če gre za otroško pornografijo ali ne, če gre za samo podobe spolne narave, potem je seveda treba vedeti in prav imate, na podlagi vsakega takšnega materijala je moč ugotoviti, da je eh, pred njegovim nastankom prišlo do izkoriščanja otrok. In zato bi ugotavljanje identitete teh otrok morala ostati naša prednostna naloga. Na tem področju delamo tudi finančna koalicija, finančno zavezništvo si je zastavilo to kot prednostno nalogo. Kakšne so meje naših pristojnosti, je bilo vprašanje ta predlog smo seveda pripravili v posvetovanju z našo pravno službo. Vsako posamezno določbo smo glede skladnosti in eh, pristojnosti preverili in naša pravna služba meni, da vsaka določba je v skladu z pravno podlago, kajti vse določbe v tem predlogu so tesno povezane z primarnim ciljem, ki je aproksimacija kazanskega prava. Kar zadeva spolni turizem, tukaj pa žal nimam na voljo podatkov, ki jih pričakujete od mene. Ta fenomen je v veliki meri skrit, gre za dejavnosti, ki potekajo ilegalno. Seveda, zaenkrat zaradi tega ne moremo ne odkriti, še manj pa preganjati večine takšnih eh, kaznjivih dejanj, ki so, se zgodijo izven eh, držav članic Evropske unije. Hvala. Hvala, sedaj pa švedsko predsedstvo. Morda nekaj besed v odziv. Ja, Najlepša hvala, gospod predsednik. Mislim, da Jaz treba prisluhniti temu, kar smo slišali tako od komisije, kot tudi od poslank in poslancev. S tem se strinja tudi švedsko predsedstvo, namreč blokiranje dostopa do spletnih strani je ena možnost. Potem eh, zasledovanje plačila, eh, plačil za nezakonito eh, pridobljeno otroško pornografijo je drugi način. Poslanke in poslanci sprašujejo, kaj države članice trenutno razmišljajo o, v zvezi s tem problemom oziroma kakšno je trenutno stanje razprav v svetu. Seveda je to zelo zapleteno vprašanje, tema, ki je zelo uh, zahtevna. Tukaj države članice seveda ne morejo kar enostavno sprejeti predloga komisije takšnega, kot je. Torej, uh, glede na njegovo sedanje stanje in obliko. Je pa morda vseeno še preuranjeno reči, kaj o tem, kakšno je stališče sveta na podlagi prve obravnave tega predloga. Na to se bo treba še vrniti. Vsekakor pa v tem trenutku nekaj že lahko ugotovimo, namreč, da vse države članice imajo enako stališče v zvezi s tem, da so določbe, ki se nanašajo na stopnjo kaznivosti teh dejanj, eh, treba upoštevati sorazmernost eh, kazni glede na kaznivo dejanje. Tukaj obstajajo nijanse, če smem reči, med stališči držav članic, pač glede na to, kakšna je njihova nacionalna zakonodaja. Sklep sveta iz leta 2002 je tukaj vseeno še vedno temelj za naše razprave. Ja. Eh, še eno vprašanje je bilo, na katerega ne morem odgovoriti odgovoriti. Namreč, ali je res ta tema bila izključena iz novembrske konference, kot ste rekli? Sure long... Hvala. Torej, ta razprava je bila dolga, bila je živahna. Bi morda gospod Jakolino imel kakšne zaključne misli? Dibattito abbia consentito di affermare intanto una, una certezza. Zdi se mi, da je ta razprava pokazala vsaj naslednje, namreč, da gre za zelo, zelo resno tematiko, gre za temo, ki jo je treba še dodatno konkretizirati. Šli, slišali smo v tej razpravi različne stališča, mnenja, Nekatera so takšna, da se z njimi lahko delno strinjam. Mislim, da se vi, mnogi med nami strinjamo z predloženim besedilom. Seveda je to besedilo moč še izboljšati, razširiti in sicer na podlagi naše razprave. Oh, Hvala. Mislim, da bi to lahko bilo dovolj. Gre seveda za zelo občutljivo temo, za delikatno temo. Vsi se zavedamo, da je to eno od odprtih vprašanj, ki je na vrhu prednostnega seznama vseh nas, poslank in poslancev Evropskega parlamenta in kot poslanci in poslanke želimo imeti vpliv na spreminjanje kazensko-pravne zakonodaje v državah članicah. Tokrat je šlo za prvo izmenjavo mnen in Mislim, da na tej bogati podlagi lahko delamo še naprej. Nekatere stvari pa vendarle še želi dodatno povedati gospod De Jong. Izvolite. Opravičujem se, gospod predsednik, da se javljam še enkrat eh, k besedi. Postavil sem vprašanje komisiji, na katerega komisija ni odgovorila. Res je to težko vprašanje, namreč v zvezi s harmonizacijo kazansko-pravnih eh, določb nasploh prosil bi komisijo, da a, to vprašanje nese domov, če smemo tako reči, in da nam pisno posreduje odgovor na vprašanje, kako poteka usklajevanje kazansko-pravne zakonodaje med državami članicami v okviru EU. Gospa Džan Marinaro, žal nimam nobenih pristojnosti za odgovarjanje na takšno splošno vprašanje. Na splošno pa lahko rečem, da seveda je cilj komisije pospešiti nadaljne približevanje kazensko-pravne zakonodaje in zlasti kazenske politike držav članic. Ne morem pa bolj kaj konkretnega reči v zvezi z tako splošnim vprašanjem. Opravičujem se. Hvala. Mislim, da bo to moralo biti dovolj za to točko dnevnega reda. Vsi vemo, da že precej zamujamo. 20 minut čez 17. uro je že. Imamo pa še tri točke na dnevnem redu spričo povedanega mislim, da bomo morali malce pohiteti. Naslednja točka je točka 13, preprečevanje trgovine z ljudmi in boj proti njej ter zaščita žrtov. Gre za drugo izmenjavo mnen po predstavitvi komisije. Najprej bi želel povdariti članice in člane odbora za ženske zadeve, ki so se odzvali oziroma odzvali na povabilo, da se nam pridružijo na našem sestanku v zvezi s to točko. Tudi eh, švedskemu predsedstvu se zahvaljujem, kaj ti postavilo je prepečevanje trgovine z ljudmi in boj proti njej eh, na seznam prednostnih nalog. Gre za sklep ki bo razveljavil okvirni sklep eh, iz leta 2002. Na zadnjem sestanku našega odbora smo se odločili, da bomo razpravo o tako eh, občutljivi temi prestavili na današnji dan. Torej, ne pozabimo, svet je prosil Evropski parlament, da do 17. septembra 2009 posreduje svoje stališče o tem vprašanju. Če bo, ko bo začela veljati Lisbonska pogodba, bo seveda ta predlog spremen, deloval na podlagi drugačne pravne podlage in v tem primeru bo imel parlament pristojnost so odločanja. Glede na povedano, bi najprej predlagal, da damo besedo poročevalki gospe Head, potem nam bo svoje uh, stališče predstavila komisija, potem pa Evrop, uh, švedsko predsedstvo. Gospa Head. Ja, eno vem. Najlepša hvala, gospod predsednik. Ponovno smo na zelo pomembni temi. Vemo, da je trgovina z ljudmi ena najhujših eh, kaznivih eh, dejanj. Leta 1850 je že bilo prepovedano oziroma ukinjeno eh, suženstvo v Evropi. Eh, več kot sto let kasneje pa takšno služenstvo v obliki trgovanja z ljudmi še vedno obstaja. Evropske inštitucije smo odgovorne za to, da preprečimo trgovino z ljudmi. Ta predlog, ki je sedaj pred vami, je dober začetek, bistveno boljši, kakor nekdani okvirni sklep. Tukaj gre za predlog, na podlagi katerega naj bi resnično kaj dosegli, ne samo na področju kaznovalne politike. Tudi pri preprečevanju, pri preventivi bi morali narediti mm, marsikaj več, da bomo preprečili ta eh, čezmejni fenomen, torej suženstvo, prisilno delo in podobno. S tem bi se takoj obrnila s prvim vprašanjem na komisijo. V tem okvirnem sklepu gre za preprečevanje trgovine z ljudmi in boj proti njej ter zaščito žrtev. To je uh, naslov tega sklepa. Gre predvsem za kazansko pravno delovanje. Premalo v tem uh, predlogu pa je govora o preprečevanju in boju proti uh, trgovini z ljudmi. Mislim, da že tam naziv, če se predlog ne bo spremenil, zavaja, kar bo povzročilo nezadovoljstvo pri marsikomu. Drugo vprašanje komisije. Bomo kdaj v prihodnosti res govorili o preprečevanju trgovine z ljudmi, kajti tukaj je potrebno bistveno več čezmejnega dela in sodelovanja. Gre za zelo pomembne predloge, ki jih še imam, ne bom o vseh sedaj govorila, bi pa omenila eno vprašanje. Če si ogledamo tretji člen tega predloga, gre za kazniva dejanja in kaznovanje na podlagi oteževalnih okoliščin. Tukaj naj bi bila predvidena najvišja zaborna kazen deset let, ko gre za kazniva dejanja, katerih žrtve so otroci. V členu 3.1 je govora o tem, mislim pa, da bi to morali predstaviti v člen 3.3. Potem je tukaj govora v 3.3 členu, kajti v členu 3.3 je govora o kaznjevih dejanjih povezanih z otroki. Potem tukaj gre namreč za otroke ki morajo živeti celo svoje življenje z takšnimi grozljivimi izkušnjami komisijo in svet bi vprašala, kako bosta tukaj delovala in kaj bosta naredila na podlagi izobraževanja in ozaveščanja um, ljudi, ki so vključeni v posredovanje, v posredno vlogo. Evropski parlament bi moral tudi biti vključen v izvajanje tega okvirnega sklepa. Zanima me, kaj s tem v zvezi meni komisija. Potem, če sem prav razumela, naj bi tukaj obstajala neka mreža za nacionalna poročila eh, v zvezi s trgovino z ljudmi. Upam, ali bo v to vključen tudi Evropski parlament. Sprašujem torej samo, ali bo to omogočeno. Hvala. Sedaj bom dal besedo švedskemu predsedstvu gospa Lina Lota Petrelius. Evropska komisija najprej. Uh, ja, hvala, zelo kratka bom. Mislim, da mi ni treba dosti več reči v zvezi s splošnim pristopom tega okvirnega sklepa. Ta je namreč enak, kakor tisti, o katerem sem govorila pri spolni zlorabi otrok. Gre za preprečevanje, za zaščito žrtev, pomoči žrtev in za spremljanje tega fenomena. Gre za celovit pristop, gre za ambiciozni predlog. Takoj pa bi se lotila vprašanj, ki jih je komisiji postavila poročevalka. Najprej preprečevanje. Seveda moramo upoštevati Naslednje. Primarni cilj okvirnega sklepa je eh, približevanje nacionalne zakonodaje. Torej, samo določbe, ki so eh, povezane strogo s tem ciljem, so lahko vključene v ta okvirni sklep, kajti te imajo ustrezno pravno podlago. Vem, da določbe na področju preprečevanja so morda videti nezadostne, vendar glavno področje preprečevanja, bi morali pokriti z akcijami, ukrepi in politikami, ne pa uh, morda z kazensko pravno zakonodajo. Drugič, kar zadeva kazni, naj rečem naslednje. Evropskemu parlamentu bi želela prenesti globoko zaskrbljenost Evropske komisije, ko gre za vprašanje kazni. Vaše mnenje je, da takšna kazniva dejanja, katerih žrve, žrtve so otroci, bi morala biti povezana z zelo uh, strogimi kaznimi. Maksimalna predvidena je 12-letna zaporna kazen. Ampak nisem prepričana, da bodo države članice pozdravile tako strogo kazen, maksimalno, najviše možno kazen. Videli bomo, kako se bo razprava razvijala v, na naslednjem sestanku skup, delovne skupine sveta Droj Pen, torej za kazansko pravne zadeve, ampak stališče komisije vsekakor je, da mu potrebujemo strožje in više kazni po vsej Evropi v zvezi s takšnimi kaznjivimi dejanji. Tretje vprašanje, spremljanje trenutno določilo o eh, spremljanju gradi samo na nacionalnih eh, poročilih, kajti na nacionalni ravni je bistvenega pomena zbirati podatke, oceniti rezultate, ki smo jih dosegli z ukrepi preprečevanja trgovine z ljudmi in to je seveda poleg eh, zbiranja podatkov in ocene na evropski ravni. Formalna Eh, mreža nacionalnih poročevalcev na tem področju je šele začela delovati. Razprava sedaj teče o tem, kateri naj bi bili kriteriji za spiranje eh, razpoložljivih podatkov. Prepričana pa sem, da eh, se bo ta proces, ki se je šele začel, še nadaljeval. Morda še besedica dve o nekaterih novih inovativnih določbah, ko gre za pomoč žrtvam in zaščito žrtov. Evropska komisija želi poudariti pomen teh določb, kaj želimo doseči, zagotoviti pomoč in zaščito žrtev oziroma žrtvam pred, med in po kazenskem postopku, tudi ko gre za pomoč žrtvam pri izterjavi očkodnin od storilcev. Vemo, da je to izjemno zahtevna naloga, vendar zavedamo se tudi tega, da so žrtve trgovine z ljudmi žrtve enega najhujših kaznjivih dejanj, kar si jih lahko zamislimo, in zato jim je treba ustrezno pomagati in jih ustrezno zaščititi od prvega začetka tega postopka in to brezpogojno. Že na vsem začetku postopka kot kaže dobra nacionalna praksa, žrtve postanejo izjemno dober vir dokaznega gradiva za kazenski postopek. To pa seveda ne pomeni, da so žrtve neke vrste orodje za preganjanje, temveč gre za to, da jim zagotovimo nenehno stalno pomoč in podporo od trenutka, ko eh, zaznamo morebitno žrtev trgovine z ljudmi. Želela bi povdariti, da je to pristop, ki se je izkazal kot zelo učinkovit v vrsti držav članic, zato se nam zdi to bistvena določba tega okvirnega sklepa. Hvala. Hvala. Švedsko predsedstvo, gospa Petrelius. Najlepša hvala predsedujočim spoštovani člani odbora. Obstajalo je tudi eno vprašanje, ki je bilo postavljeno svetu in sicer v zvezi s kaznimi. Na to je komisija pa že odgovorila. Torej, ta sklep, eh, okvirni sklep, eh, pri tem je stvar takšna, da so kazni oziroma e, obseg kazni različen v posameznih državah članicah. Ker pa gre za izredno hudo kaznivo dejanje, e, bi bilo potrebno seveda to vprašanje rešiti, čeprav je zelo komplicirano. Moramo malo počakati, da bomo videli, kako bodo potekala pogajanja v prihodne, e, kakšna naj bi bila minimalna kazn oziroma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 Moram pa reči, da eh, so si članice več ali manj enotne v mnenju, namreč, da kazniva dejanja nad otroci, da gre tu za izredno eh, resne eh, kazniva dejanja in da je, je potrebno temu prilagoditi tudi višino kazni. Tu obstaja dogovor, torej v glavnem se države članice strinjajo s tem, da je storilce treba ustrezno kaznovati. Hvala če kdo še hoče kaj povedati, potem prosim na kratko, tako da bomo se držali predvidenega časa. Uh, rapporteur... Ja, hvala, gospod predsednik. Kot je povedala poročevalka, gospa Het, je ta okvir boljši od predhodnega. To je dobra novica, kajti to je edini način, kako se lahko borimo proti trgovini z ljudmi, namreč s preprečevanjem. To je pra... povedala tudi poročevalka in to tukaj manjka. Uh, In tisto, kar lahko naredimo, je, da damo več moči žrtvam. In zato bi si želela ostrejše besedilo in boljši predlog, kako dati žrtvam moč, tako da jim omogočiš dobro pravno pomoč, ne samo eh, med samim kazenskim postopkom, pravno pomoč pri izterjavi očkodni, ne nujno od uh, uh, tistih, ki so. Uh, zakrivili samo dejanje, ampak tudi po delovni zakonodaji. In tukaj bi želela konkretno odgovor komisije. Eh, in pa okvir predvideva tudi, da lahko države članice izvajajo ukrepe, ki po mojem mnenju kriminalizirajo eh, stališče oziroma položaj žrtve trgovine z ljudmi. Torej, nekdo, ki sprejme storitev osebe, ki je bila predmet trgovine z ljudmi, torej, če nekdo gre k eh, neki spolni delavki eh, ali spolnemu delavcu in eh, sprejme njegove storitve, da bi morali tudi njega kaznovati. In uh, mislim, da gre tu za kriminalizacijo te osebe in eh, poleg tega je to zelo težko dokazati. In zato me zanima, če bi lahko komisija ali pa svet pojasnila, zakaj je ta nezavezujoči člen tukaj vključen in kako predvidevajo, eh, da bi žrtve lahko eh, imele koristi od tega. Jaz osebno mislim, da je to zelo tvegano in da so ljudje na ta način še bolj ranljivi. In pa zadnje vprašanje, kar zdiva ranljive ali še bolj ranljive eh, žrtve. Ne vem, ljudje so ranljivi, ampak eni so še bolj ranljivi. To morda drži, tukaj je govora o otroktih, ampak eh, vsak človek, ki postane žrtev trgovine z ljudmi, je sam po sebi randljiv in zato ne moremo tukaj razlik, eh, razlikovati, eh, ko gre za pomoč, ki jim jo nudimo. Hvala. Bovaj. Hvala, gospa Movaj. Najlepša hvala. Povsem se strinjam z zadnjim stavkom uh, moje predhodnice, ampak uh, mislim, da lahko imamo spet specifične ukrepe za preprečevanje in podporo žrtvam, če vemo, katere so tiste najbolj ranljive skupine, o katerih govorimo. In uh, težavo imam z. Uh, Splošnim delom obrazložitvenega memoranduma, kaj ti govori o posebej ranljivih skupinah in rada bi vprašala poročevalko, ali namenoma rasa in etnična pripadnost nista vključeni eh, ali ni nobenih dokazov za to, da so eh, ženske iz eh, etničnih manjšin, predvsem eh, ženske iz romske skupnosti, sploh pri nas na mačarskem, da so eh, posebej pogosto žrtve trgovine in eh, zakaj je, eh, zakaj je pomembno imeti tukaj dobro diagnozo? Zato, ker Eh, imamo eh, na podlagi tovrstnih informacij lahko tudi etnično specifične ukrepe. In eh, sprašujem se, kakšno je stališče pročevalke in pa švedskega predsedstva, ali gre tukaj za nek etnično slep pristop, ali tukaj obstaja določeno razlikovanje, kajti na mačarskem smo priča temu, da prihaja do trgovine s številnimi eh, ženskami iz romske skupnosti, tako znotraj države kot čez mejo. In te ženske postanejo žrtve nekakšne politične korektnosti eh, Eh, zakaj? Zato, ker so storilci teh dejanj prav tako člani romske skupnosti. To so neki organizirani mafici, ki potem eh, izvajajo te zločine nad romskimi ženskami. Zato mislim, da je zelo pomembno vprašanje, eh, da razčistimo, ali želimo tukaj vključevati tudi etnični element teh kaznjivih dejanj. Eh, naslednja skupina posebej ranljivih žrtev so ženske iz novih držav članic. te ženske niso na enaki ravni ranljivosti kot ženske iz eh, starejših držav članic. Tukaj moramo biti iskreni. In uh, položaj žensk. Na Mačarskem je zelo pomemb, podoben položaj žensk v eh, državah tretjega sveta in eh, ne, vem, ne smemo govoriti o revščini kot o nekem eh, naravnem pojavu, ampak moramo biti bolj specifični, kot to počnemo v eh, dokumentih Združenih narodov, ko govorimo eh, o raznih programih, ki nam jih usiljujejo. Eh, Svetovna banka in mednarodni denarni sklad. Ja, ženske so dejansko revnejše in so zato bolj ranljive. In eh, prosim švedsko predsedstvo, da povdari to, da začnemo specifično obravnavati eh, specifična vprašanja povezana z ženskami iz novih držav članic, če posebej eh, kar zdaj mađarske ženske in pa da vključimo etnični dejavnik in zaščitimo eh, ženske iz romske skupnosti, s katerimi trgujejo uh, moški Romi. Hvala. Hvala, gospod Busote. Hvala, gospod predsednik. Imam vprašanje uh, v zvezi s uh, trgovanjem v povezavi z, uh, torej z nezakonitim preseljevanjem. Uh, zanima me, ali je ta povezava uh, tudi predvidena v tej. Uh, v tem predlogu. Eh, pogosto se predvsem v južnih državah soočamo s tem, da ljudje dajo ljudi na, na ladjo, eh, zato poberajo nekaj tisoč evrov in jih potem pošljajo v Evropo. In eh, sprašujem, ali je to neka oblika trgovanja, ki je tudi vključena v to pobudo. Eh, pogosto so tukaj seveda upleteni tudi otroci, eh, včasih v spremstvu staršev, pogosto pa tudi eh, gre za mladoletnike brez spremstva, kar že samo po sebi predstavlja velik problem, kajti izredno težko je obravnavati tiste posebej ranljive skupine, kot so naprimer mladoletniki brez spremstva. Torej tukaj želim posebne zagotovila. Hvala, gospod Busutil. Gospa Het, želite še kaj dodati, pokomentirati? Jaz sem čist kratko. Torej, jaz kot poročevalka nisem napisala tega okvirnega sklepa, ampak z njim samo delam. Eh, če gre za posebej ranljive skupine, kot naprimer eh, Romi, o katerih je bil pravkar govor, mogoče gospa Morvej lahko eh, pripravi predlog spremembe v zvezi s tem. Mi smo šele na začetku dela s tem okvirnim sklepom, zato sem tudi izredno vesela za sodelovanje in upam, da bomo na koncu dobili dobro besedilo. Hvala. Hvala in hvala, da ste bili tako kratki. Eh, vračamo se k komisiji in švedskemu predsedstvu in bodite kratki, prosim. Ja, zelo na kratko. Prvo vprašanje, kriminalizacija strank oziroma uporabnikov eh, spolnih storitev ali eh, delovnih storitev. Eh, Eh, to je edino določilo, ki je nezavezujoče, ravno zato, ker zelo dobro vemo, da je to vprašanje zelo kontroverzno. Vemo, da kar nekaj držav gre v to smer, ampak v okviru posvetovanj, ki smo jih imeli z državami članicami, je nekaj držav članic zelo jasno povedalo, da niso pripravljene sprejeti zavezujočih določil na tem področju in zato smo bili zelo previdni, eh, kajti želimo oceniti, kakšen je položaj. Hmm. Eh, ob upoštevanju dejanskega izvajanja teh določil v tistih državah, ki so se odločile za tako pot. Torej, eh, mislim, da je tudi prav, da smo previdni na tem področju. Eh, drugič, posebej ranljive žrtve. Odločili smo se, da bomo ostali pri eh, terminologiji eh, iz eh, spodručja zaščite žrtev, kjer eh, uporabljamo ta termin eh, najbolj, oziroma posebej ranljivih skupin. Zaradi razlogov doslednosti smo sprejeli to terminologijo, ampak vemo, da ustvarjamo nekaj izmede med žrtvami, ranljivimi žrtvami, posebno ranljivimi žrtvami. E, in tudi sama upam, da bo to e, izboljšano v končnem besedilu okvirnega sklepa. E, naj izkoristim to priložnost še, da eh, povem, da so države članice eh, pozdravile naš predlog. Že prej sem omenila, kakšni so bili naši zadržki, ampak zelo konstruktivno smo sodelovali s švedskim predsedstvom in državami članicami in z izjemo nekaj eh, vprašanj, ki so še vedno zelo kontroverzna. Vsekakor upamo, da bo čim prej dosežen politični dogovor in vsekakor upamo, da bo. Hmm rezultat takšen, kot bi si ga vsi želeli, torej kot si ga želimo tako na komisiji, kot v državah članicah in na svetu. Kar pa zadeva preseljevanje. Preseljevanje ni pokrito v tem okvirnem sklepu zaradi pravne podlage, kajti vprašanje preseljevanja sodi v prvi stebr, zato ni bilo mogoče uh, vključiti uh, tukaj tudi stvari, ki so v pristojnosti eh, Evropske skupnosti. Torej vse tiste eh, stvari, ki so povezane, torej kar zadeva trgovino in preseljevanje, vse to bomo obravnavali v ločenem instrumentu. Uh, in to bo morda revizija direktive za uh, dovoljenje za prebivanje. Eh, ali pa eh, morda v kakšni drugi obliki. Eh, vse to pa je odvisno od tega, kako se bodo stvari razvijale, kar zadeva pravno podlago v prihodnjem. Najlepša hvala še švedsko predsedstvo. Ja, hvala lepa. Da, čist na kratko. Vprašanje je bilo, v, ali smo razpravljali o posebno ranljivih žrtvah. Da, o tem smo razpravljali v pogajanjih, ne samo v tej točki, ampak tudi v drugi zvezi. To je ena čisto nov pojem. Imeli smo konferenco pod češkim predsedovanjem, potem pod švedskim predsedovanjem poleti in ta, o tem pojmu se je tam eh, dosti razpravljalo. Seveda je težko dejansko reči, kdo je tisti, ki potrebuje posebno zaščito. To smo slišali tudi danes pri pripombah, da je to vprašanje, ki ga ni lahko pojasniti. Hvala. Hvala. Razprava je s tem končana, zdaj pa je na Evropskem parlamentu, da poda svoje mnenje. Zdaj pa je čas, da nadaljujemo z naslednjo točko, to je 14. točka. Tukaj so predvideni prispevki predstavnikov različnih organov. In zato vas res prosim, da se držite časovnih omejitev pri vsakem prispevku. To je 14. točka. Konvencija o uporabi informacijske tehnologije za carinske namene, to je tako imenovana konvencija CIS. Najprej bomo slišali eh, predstavitev poročevalca, pa švedskega predsedstva in evropskega nadzornika za varstvo podatkov in pa tudi predstavnika skupnega nadzornega odbora eh, za carino. Skratka, slišali bomo poročilo o tem, kakšno je trenutno stanje. To nam bo podal poročevalec gospod Aleksandr Alvaro. Potem pa bomo slišali še komentarje švedskega predsedstva, komisije, Evropskega nadzornika za varstvo podatkov in pa predstavnika skupnega, organa, torej skupnega nadzornega organa za carino. Torej, Še enkrat vas res lepo prosim, da ste čim bolj jedrnati in uh, čim krajši. Gospod Alvaro, prosim. Uh, Najlepša hvala. Uh, čim bolj jedrnat bom in mislim, da sem lahko kar kratek. Najprej se opravičujem, ker nisem bil vse čas prisoten, ampak uh, glasoval sem v odboru za proračun. In eh, zdaj eh, se zavedam, koliko rajši imam odbor za državljanske svoboščine. Gre za dokument, ki je bil predložen že v času češkega predsedstva pred približno šestimi meseci. E, gre za e, carinski informacijski sistem. Ta sistem že obstaja in namen tega dokumenta je nadgraditi delovanje tega sistema, zato da bo ta bolj pri, učinkovit pri preprečevanju uh, in eh, pri drugih eh, specifičnih zadevah na področju carine, naprimer ponarejanju zaščite intelektualne lastnine in tako dalje. V tem trenutku še vedno delamo na dokumentu, ki smo ga dobili pred poletnimi počitnicami. Vemo, da predsedstvo pripravlja nek eh, posodobljen dokument, ampak um, mislim, da se ta ne bo bistveno razlikoval od tega, ki je bil uradno razposlan in eh, da se tu ne bo eh, bistveno spremenilo, ker mislim, da je ta dokument, ki smo ga dobili, dobra podlaga za nadaljne delo. Kar pa zdaj v trenutno stanje, uh, lahko povem, da bomo ta teden končali osnutek mnenja eh, in ga bomo potem tudi razposlali eh, članom in članicam, zato da bomo eh, lahko prihodnji teden ta osnutek obravnavali. Takoj naslednji dan, sedmega, se bomo sestali s poročevalci v Senci. In kot je verjetno zapisano v časovnici, rok založitev predlogo sremen bo 12 samo glasovanje pa bo potekalo novembra. Mislim, da uh, bomo na neformalni ravni lahko imeli tudi pogajanja s švedskim predsedstvom in da bomo lahko uh, v veselje vsem in uh, čim prej na ta način tudi uh, zaključili ta dosje, kajti vem, da je tudi želja švedskega predsedstva, da bi se še pod njihovo pristojnostjo ta dosje zaključil. Uh, Eh, torej, predvsem bo potrebno razpravljati o tem, kako izboljšati določene zadeve. Eh, zelo me tudi zanima, kakšno bo stališče Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, eh, sploh kar zadeva zadnji, zadnjo uradno različico dokumenta. Imamo nekaj vprašanj, kar zadeva dostop čeprav je zapisano v samem dokumentu, ki je bil predložen, eh, nekaj na tem področju, ampak eh, stvari bi lahko bile tudi bolj specifične. Eh, na prvi pogled se tudi zdi, da se določeni členi med sebojno izključujejo in to je potrebno popraviti. Ravno tako pa je potrebno vz, torej, si prizadevati za usklajenost med eh, uredbama CIS in VIS. Eh, potem je tu še nekaj vprašanj v zvezi s preglednostjo. Predložili oziroma oblikovali smo že nekaj predlogov sprememb na tem področju, ampak eh, načeloma mislim, da eh, gre velika zasluga švedskemu predsedstvu, kajti bistveno so izboljšali dokument, ki so ga predložili francozi. In eh, dokument se je bistveno razvil do današnje različice in eh, je bistveno bliže temu, kar je tudi parlament predlagal v svojih razpravah. Skratka, dosegli smo nekaj napredka in eh, mislim, da bomo pravočasno zadevo tudi zaključili, tako da bo glasovanje na plenarnem zasedanju mogoče konec novembra. Eh, takoj, ko bo eh, končan osnutek mnenja, pa bomo tudi eh, podali rok za vložitev predlogov sprememb in upamo, da bomo s tem uspešno zaključili zadevo v prvi obravnavi. Zelo vesel bom kakršnih koli komentarjev. In pa zanima me tudi, kaj, kakšni bodo komentarji komisije in sveta ter Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Uh, Eh, načeloma pa moram čestitati svetskemu predsedstvu, ker je dokument bistveno izboljšalo v primerjavi z izhodiščno različico in to je vse ta trenutek. Najlepša hvala. V imenu predsedstva, gospa Kan, dve minuti vam dam. Eh, Najlepša hvala dame in gospodje, spoštovani člani odbora. Razprave v de, eh, svetu smo pričeli že novembra 2008 in slišali smo, da že imamo eno konvencijo in sicer iz leta 1995, torej zdaj je že čas, da pravno podlago za eh, to konvencijo preverimo. In cilj te revizije je, da pogledamo, kakšne spremembe so bile že narejene, eh, ali je to vse usklajeno z, v prvem stebru in glede zahtev, ki jih Eh, imajo eh, organi pregona v posameznih državah članica, kar je seveda potrebno tudi upoštevati. Eh, šlo je za ažuriranje teh predpisov, zdaj je to v skladu z okvirnim sklepom o varstvu podatkov, to smo sprejeli pred kratkim. Švedsko predsedstvo je mnenja, da je izredno pomembno, da Eh, zaščitimo eh, integriteto eh, posameznih oseb z temi predpisi in da nam je to zdaj z tem novim predpisom o varstvu podatkov uspelo. Ustvarili smo tudi možnost, da pristojni organi eh, Eh, dobivajo tudi informacije za operativne in strateške analize, se pravi ne, eh, in da jih lahko shranjujejo in ne samo podatke za eh, analizo. Torej, tu gre da, za to, da se to ohrani in seveda pa mora biti vse v skladu z eh, predvidenim mandatom. Eh, tu gre zato, da imajo možnost, da te podatke shranijo samo pristojni organi v posameznih državah članicah. Torej, ne bom predolga, e, na kratko bom spregovorila o trenutnem stanju pogajanj v svetu. Mi e, smo Eh, zaključili eh, obravnavo tehničnih zadev. Dve stvari sta še odprti. Ena je dostop do, eh, za Eurojust, bolj natančno povedano, ali naj Eurojust dobi dostop do celotnega sistema, kjer so dve bazi, ena za nadzorovanje, druga pa za shranjevanje informacij k e, postopkim in drugo vprašanje, ki še ni bilo rešeno, je vprašanje, kdo bo nadzoroval ta sistem. E, tu bomo zagotovo e, slišali še marsikaj od tistih, ki so za to zainteresirani v svetu obstaja upanje, da bomo te dve točki čim prej rešili in da bo ta osnutek eh, lahko sprejet in da bo služil kot osnova za nov eh, sklep sveta. Če dovolite, bi hotela še povedati, da smo zelo hvaležni za to, da bomo k malu dobili tudi mnenje parlamenta, tako da bomo lahko hitro nadaljevali z delom. Hvala. Hvala. Gospa Terihen, gospod Terihen, se popravlja predsednik. Hvala, predsedujoči dame in gospodje. V imenu komisije bi hotel izraziti željo, da bi se dogovorili s svetom eh, glede določil, eh, o izmenjavi informacij. Mi eh, si želimo več komplementarnosti glede eh, sodelovanja z Europolom in Eurojustom. Poleg tega je potrebno dokončno rešiti probleme v proračunu. Eh, komisija pa Eh, vidiš še dve, tri večji težavi, ki so na eni strani povezane z diferenciranim dostopom za Europol in Eurojust. Eh, komisija je mnenja, da bi obe organizaciji morali imeti enak dostop, eh, torej obe bi morali imeti enake možnosti. In kar zadeva varstvo podatkov, tu je stvar takšna, da se je sistem eh, razvijal in eh, mi zagovarjamo tudi sodelovanje med nacionalnimi pristojnimi organi in eh, med drugim tudi z EDPS-om, se pravi Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov. Naš predlog je, da e, predvidimo novo možnost, to, e, ampak na ta način bi se lahko stvari še bolj zakomplicirane in e, prišlo bi seveda lahko tudi do e, problemov pri usklajevanju. E, mi zato odstopamo od tega modela, kot smo ga prvotno predvidli. E, Zdaj pa še ena zadeva. Prejšen teden smo dobili informacijo, da proračun 2010 se zmanjšuje za milijon evrov. Eh, to je zmanjšanje za 20 odstotkov in pod temi pogoji bo zagotovo izredno težko eh, postaviti na noge nov sistem, eh, ker tu gre pa za pomembne zadeve za varstvo podatkov. Na to sem hotel opozoriti, opozoriti na dejstvo, da bi odbor za proračun moral uh, naš predlog eh, potrditi in da se morajo zavedati, da zmanjšanje proračuna pomeni za nas velike probleme. Mi pa smo radi pripravljeni vam pomagati pri pripravi ustreznih dokumentov. Butarelli. Hvala, gospod Giovanni Butarelli, za Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Hvala, gospod predsednik, za prijazno povabilo. Pa zadnji predstavitvi 30. marca. Po, prejšnjem, po prejšnji obravnavi eh, smo mi sprejeli podrobno analizo francoskega predloga in eh, moj namen ni. Uh, ponoviti vse argumente, ki smo jih navedli v svojem mnenju, ampak eh, želimo predvsem oceniti nadaljne delo švedskega predsedstva in poročevalca gospoda Alvara. In tukaj bi želel povdariti točko, ki je povezana z nadzorom. Eh, evropski nadzornik podpira sprejetje enakega modela, kot ga je parlament eh, sprejel za šengenski informacijski sistem, za vis, za imi in za evrodak. Zakaj? Uh, ta model je v skladu s trenutnimi pristojnostmi um, našega dela in zakaj se zauzimamo za to, da bi uh, uporabljali ta sistem. Namen francoskega predloga je, da bi uskladili delo pod tretjim in pod prvim stebrom na tem področju. Uh, In eh, tudi sicer prihaja do stalnih povezav med tema različnima režimoma. Po našem mnenju bi morali ta uskladitev biti izvedena tudi, ko gre za vprašanje nadzora. Zagotoviti moramo skladnost tega sistema z drugimi obsežnimi uh, informacijskimi sistemi in uh, drugimi sistemi, kjer uh, se združujeta prvi in tretji steber. In eh, tukaj imamo že nekaj časa zelo dobre rezultate, ravno tako pa smo se tukaj eh, soočali s podobnimi težavami, ki smo jih uspešno rešili. Ravno tako je potrebna notranja skladnost med prvim in tretjim stebrom eh, informacijskega sistema za carino. Veste, da eh, naš urad Eh, predstavlja nadzornika za prvi del sistema in eh, tudi po eh, drugem mnenju skupnega nadzornega organa za carino iz, iz junija, da mora biti poudarek na ehm, sistemu v treh uh, plasteh. DPA na nacionalni ravni, uh, naš organ na evropski ravni in dobro usklajevanje med obojimi. In uh, tukaj mislim, da se ne smemo odreči tistim pristojnostim, ki jih imajo tudi organi na nacionalni ravni. Edini element, o katerem se še razpravlja, je eh, formalno, formalna oblika koordinacije med nacionalnimi organi na, eh, na evropski ravni. Ali bo šlo za neko formalizirano telo ali preprosto za koordiniran nadzorni model. Eh, poleg pravne doslednosti in jasnosti eh, bi morali po našem mnenju ta model uh, uvesti tudi iz praktičnih in stroškovnih razlogov. Kajti uh, samo pomislite, kakšni bi bili stroški sestankov, ki bi jih bilo uh, potrebno organizirati večkrat letno. Uh, Ravno tako bi bil ta model boljši za zagotavljanje preglednosti rezultatov. Kajti, če bi ustrajali pri dveh različnih modelih nadzora v dveh različnih delih istega sistema, bi bilo posem neupravičeno. E, cenimo dela, ki ga je opravil e, skupni nadzorni organ za carino. E, tudi sicer imamo zelo Eh, dober odnos z njimi in imamo podoben pristop do eh, vprašanja nadzora, imamo pa včasih različne poglede na to, kako zadeve v praksi izvesti. Eh, sicer lahko povem, da eh, smo seveda vedno na voljo za eh, na svet, ampak kot že rečeno, predlagamo tukaj uvedbo podobnega modela, kot smo ga eh, že uspešno uvedli na področju Eurodaka in pa CISA in, in, oziroma VISA in SISA. Eh, tudi argument, da eh, imamo tukaj opravko s postem različnimi podatkovnimi bankami eh, v dveh stebrih, ki niso med seboj povezane, ni posebej prepričljiv, kajti tukaj gre za neko umetno razlikovanje med obema stebroma in potrebno je misliti tudi za naprej in eh, potrebno je razmišljati o vstopu veljavo Lizbonske pogodbe. Eh, in eh, ne vem, kako si predstavljamo, da tudi takrat, ko ne bomo več imeli stebrov, da bomo v istem sistemu imeli dva nadzorna modela. Hvala za pozornost in kot že rečeno, smo vam vedno na voljo. Hvala, gospod Butareli. Zdaj pa v imenu skupnega nadzornega organa za carino. Eh, besedo ima gospod Peter Michael in prosim za največ tri minute. Hvala predsedujoče, bom poskusil vse predstaviti v treh minutah. Kot ste že rekli, predstavljam ta organ, v katerem so vsi neodvisni organi posameznih držav članic za carinske zadeve povezani. Zakaj smo mi odgovorni? Delo carinskih organov je zasnovano na okvirnem sklepu na področju varstva podatkov. Okvirni sklep pa poudarja seveda nacionalni nadzor. Če bi ocenjevali uh, CIS, torej carinski informacijski sistem, potem je treba reči, da gre samo za tehnične zmogljivosti, ki jih uporabljajo države članice in ki jih zagotavlja komisija. Evropska komisija tukaj nima nobene druge vloge. Zaradi tega so vsi organi za varstvo na, podatkov v tem delu, ki ni primerljivo z delom, ki je v m, SIS-u in nekaterih drugih sistemih, m, postali prednostna naloga. Gre za prednostno nalogo institucionalizacije sodelovanja. Glede na to, da morajo nadzirati skladnost s okvirnim sklepom za varstvo podatkov, morajo seveda spremljati dogajanje v državah članicah in ne toliko v Bruslju, ko gre za sistem SIS. Zato so ti nacionalni organi za varstvo podatkov prišli do sklepa, da bi želeli ohraniti to nadzorno funkcijo in to ni nenavadno, kajti tudi Europol ima podobne pristojnosti. Na ta način lahko najbolje zagotovimo, da bo nadzor potekal tako, da bo vplival tudi na nacionalno raven. In nacionalni organi za varstvo podatkov morda lahko pridejo do sklepa, da je treba stvari na nacionalni ravni izboljšati in na ta način lahko zagotovimo boljše sodelovanje med njimi. Logično je torej, da morajo eh, tesno sodelovati tudi z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, torej EDPS. To je del, torej logično je, da bo del nalog podoben. Varnostni del sistema, ki je tudi del evropskega nadzornika bo seveda nekaj, kar bo treba narediti v sodelovanju z EDPS. Gre za sodelovanje, vsekakor za sodelovanje med skupnimi nadzornimi organi, nad, nacionalnimi nadzornimi organi in morda še nekaj. Slišal sem že, besedo o a, eh, evropskem modelu za varstvo podatkov, vendar, ko gre za a, eh, razpravo v parlamentu ali med nacionalnimi organi, še nismo slišali, kaj naj bi ta evropski model sploh bil. Očitno nekdo uporablja a, eh, oznako za nekaj, kar sploh ne obstaja. Zato nacionalni organi za varstvo podatkov že glede na prihodnost, glede na eh, čas po Lizbonski pogodbi, razmišljajo o tem, kako bomo eh, po spremembi te pravne strukture našli najboljše metode in pristope za varstvo podatkov v Evropi. Hvala. Nihče ni dvignil roke. Morda bi gospod eh, Alvaro se še enkrat odzval. Sekundico morda samo. Vprašanje? Hvala, gospod predsednik. Kot poročevalka v senci bi se želela oglasiti, zahvaliti bi se želela švedskemu predsedstvu in poročevalcu za delo, ki je že bilo opravljeno. Ko gre za poročilo, mislim, da ga je treba natančne poročiti, ampak prvenstveno je treba se osredotočiti na varstvo podatkov. Pomembno je, da ostanejo podatki zasebni, varovani in da imajo dostop do njih samo pristojni organi. Če hočemo zagotoviti optimalno rešitev, moramo seveda tukaj eh, tudi določiti, kakšne so pristojnosti nacionalnih organov za varstvo podatkov. Tukaj se moramo povezati še s poročevalcem, razmisliti moramo, o tem, kakšno bo besedilo, ki se nanaša na model, ki ga bomo uporabili za varstvo podatkov. In zahvaljujem se že vnaprej za razpravo, ki bo potekala naslednji teden. Mislim, da obstaja še cela vrsta vprašanj, ki niso razjasnjena. Hvala, gospa. Sedaj pa gospod Alvaro. Hvala, predsednik. Hvala tudi gospej Jutovi. Upam, da sem pravilno izgovoril ime. Hvala za njene pripombe, ki so dobrodošle. No, komentarjev ni bilo ne vem koliko, ampak vseeno zanimivo je, kako bo svet vključil Eurojust v vse to. Na začetku je šlo za namero, da bi imeli dva različna režima, kajti Europol in Eurojust naj bi upravljala različne uh, naloge in pristojnosti naj bi bile drugačne. Zato me zanima, kaj bo iz tega nastalo in se izcimilo. Potem, kar zadeva nadzor sistema z nadzornikom za varstvo podatkov, se strinjam. O, imamo že določbe za to področje, zato se mi ne zdi, potrebno v carinskem informacijskem sistemu, torej cisto, spreminjati, kajti cel sistem deluje. In če govorimo o prvi opciji tega predloga, ko gre za vzpostavitev nekega organa, kjer bosta iz vsake države članice dve, dva predstavnika, potem bo ta lahko odgovoren za varstvo podatkov. Vendar to bo 54 ljudi naenkrat. In če dodamo še druge inštitucije, ki hočejo biti vključene, potem ne vem, ali bo to res eh, funkcioniralo. Res pa je, da nimamo nekega zapisanega, razdeljenega evropskega modela za varstvo podatkov, imamo različne eh, direktive na tem področju in sklepe in to, kar je nastajalo v zadnjih letih, je neke vrste model v praksi za varstvo podatkov in parlament tudi dela na tem. Zlasti na podlagi okvirnega sklepa iz leta 2008. Takrat je Evropski parlament menil, da bi Evropski nadzornik za varstvo podatkov moral imeti tudi na tem področju pomembno vlogo. To je običajno v povezavi s členom 29, ko gre za delovno skupino, ki se ukvarja z najresnejšimi in najtežjimi vprašanji. Torej, morda bi parlament zato, ali vsaj jaz, lahko rekel, da je to ena od prednostnih eh, alternativ, ko gre za model. Potem skrbi v zvezi z zmanjšanjem za milijon. To ni stvar, tega poročila. To je stvar eh, proračunskega odbora. Sam sem slučajno član obeh, potem je zanimivo morda se vprašati, kaj se bo zgodilo tukaj. Plačila odobrena so 4,1 milijonov, torej ne bo prišlo do nekih krčen. Ta en milijon so prevzete obveznosti 6,5 na 5,5 milijonov se je ta eh, številka znižala, ampak izplačila se pa ne bodo krčila. To je treba upoštevati, ko gre za financiranje. Sem pa kljub vsemu vesel, ker sem slišal, da tako inštitucije, ki so imele tukaj svoje prispevke, kot tudi Evropski nadzornik za varstvo podatkov, delajo na tem. Naslednji teden, kot je bilo rečeno, bomo o tem govorili, ko bomo razpravljali o osnutku mnenja, potem smo se stali z poročevalci oziroma poročevalkami v senci, potem bomo imeli predloge sprememb, upam, da jih bomo skupaj lahko vlagali, da bo proces učinkovit. In ko bomo enkrat prišli do njih, mislim, da bomo lahko se pogovarjali z vsemi inštitucijami in organi, ki so vključeni v proces, o tem, kako čim prej priti do rešitve. Vendar se mi zdi, da s tem dosjejem, za razliko od običajnih dosjejev v tem odboru, ne bomo imeli pred problemov. Ker se nihče ne javlja k besedi, mislim, da lahko končamo s to točko dnevnega reda. Pojdimo naprej. zadnji krok popodanskega zasedanja. Bomo sedaj začeli, to je točka 15, akreditacija dejavnosti forenzičnih laboratorijev. Poročevalec je tukaj gospod Timothy Kirkhope, ampak žal ga ni. Vemo, da je to zelo občutljivo vprašanje, ki se nanaša na osebne podatke, profile DNK-ja, na prstne odtise in akreditacija forenzičnih postopkov oziroma laboratorijev je zelo pomemben korak naprej, če hočemo imeti varnejše in bolj učinkovito izmenjevanje eh, podatkov v eh, Evropski uniji predlagam, da najprej spregovori švedsko predsedstvo, potem komisija, potem pa bo morda še ostalo nekaj časa za ostale. Švedsko predsedstvo. Hvala, gospod predsednik. Spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje. Hvala, da ste mi dali to priložnost, da predstavim švedski in španski predlog za okvirni sklep v zvezi z akreditacijo dejavnosti forenzičnih laboratorijev. Ta predlog smo predstavili junija letos prvič. Evropski parlament smo zaprosili, da v zvezi z njim posreduje svoje stališče do 26. novembra. Kaj je cilj tega predloga? okrepiti zaupanje v podatke, ki jih izmenjujejo države članice med seboj. Gre predvsem za krepitev zaupanja med našimi državljani glede kakovosti podatkov, ki jih izmenjujemo. Je pa to seveda tudi pomembno za organe pregona, ki morajo vedeti, da podatki, ki jih dobivajo od drugih držav članic, so enako kakovostni kot podatki, ki jih zbirajo in uh, ocenjujejo ter ovrednotijo v nacionalnem okviru. Potreba za skupen uh, standard, kakovostni standard EU je že v prejšnjih uh, sklepih uh, sveta uh, Eh, naj omenim samo haški program in sklep sveta pri izvajanju prima, primskega dogovora. Kakšen je položaj danes? Ne smemo si zatiskati oči pred negotovostjo o tem, kako se zagotavlja kakovost v laboratorijih drugih držav članic. Vsi veste, da so DNK podatki in podatki o prstnih eh, otisih že predmet eh, izmenjave med državami članicami. Končni uporabnik pa danes težko oceni kakovost leteh. Čeprav lahko država članica zaterjuje, da ima zelo visoko kakovost na raven podatkov, to še ne pove dosti strokovnjaku iz neke druge države članice. Vedno se lahko postavlja vprašanje, ali laboratorij shranjuje eh, podatke ustrezno, označuje nek predmet eh, ustrezno od prihoda eh, v laboratorij do pridobivanja končnih eh, rezultatov. Če hočemo kakovost laboratorija ocenjevati, moramo vedeti tudi, ali laboratorij redno ocenjuje sposobnosti in eh, kvaliteto dela svojih zaposlenih. Pomembno je še nekaj. Oprema, ki jo uporabljajo za analize, mora biti sodobna, mora biti preizkušena in zdržovati jo je treba. Če povzamem, brez akreditacije se vedno lahko eh, postavlja vprašanje o verigi skrbništva neke snovi oziroma materijala ter podatkov. Gre za verigo, ki se začne v trenutku, ko neka snov pride v laboratorij, do trenutka, ko se dokončno ovrednotijo podatki, ki bodo potem predmet izmenjave z državami članicami. Splošni cilj je v tem, da morajo rezultati forenzičnih laboratorijev biti enako zanesljivi, ne glede na to, kje se nahaja laboratorij v Evropski uniji. Če bomo zagotovili, da so vsi laboratoriji akreditirani in delajo v skladu z mednarodnim standardom, torej ISO 17025, bomo omogočili končnemu uporabniku, da oceni rezultate forenzičnega dokaznega gradiva ali forenzičnih laboratorijev ter podatkov. Akreditacija zagotovi Eh, testiranje oziroma certifikacijo se strani tretje strani tistih eh, laboratorijev, ki morajo delati na podlagi mednarodno priznanih standardov. Obseg tega okvirnega sklepa je uh, za, na začetku omejen samo na DNK in uh, prstne odtise. Veste, da, sta, da so podatki o DNK in uh, prstni otisi zelo dober pripomoček za organe pregona. Zakaj? Zato, ker jim omogočajo identificirati osumljence in uporabljajo jih lahko tudi zato, da eh, nedožni ljudje pridejo na svobodo ali da jih sploh ne priprejo. Kar zadeva akreditacijo dejavnosti forenzičnih laboratorijev, tukaj delo na uh, terenu, kjer, je, kjer se je zgodilo kazansko dejanje, še uh, ni vključeno. Še nekaj besed o standardu. Mednarodni standard ISO 17025 govori o splošnih zahtevah za testiranje in kalibriranje laboratorijev. Tukaj gre za dva ločena elementa. Prvič, zahteve, ki se nanašajo na upravljanje. Gre za učinkovitost in kakovost eh, sistema upravljanja v uh, laboratoriju. Drugi del pa se nanaša na pristojnosti uh, in kakovosti dela uh, osebja ter ustreznost uh, opreme. Na ta način šele lahko ocenimo kompetentnost nekega laboratorija. Naj Povdarjam, da s tem predlogom ne bomo uskladili metod dela. Sam standard ne določa metode, ki bi jo bilo treba uporabljati, temveč določa samo to, da morajo metode, ki jih uporabljajo laboratoriji, biti skladne z namenom, ki ga želijo doseči. Torej, akreditacija pomeni validacijo dela laboratorijev, inštrumenti, ki jih uporabljajo laboratoriji, morajo biti primerni. Akreditacija zagotavlja, da človek, ki upravlja analizo, ima kompetence, eh, znanje in da je organizacija takšna, da zagotavlja ustrezno kakovost dela. To je bila zelo nakratko predstavitev tega predloga. Hvala vam za pozornost vsem. Z veseljem bomo prisluhnili vašim mnenjem v zvezi s tem predlogom. Hvala. Gospa Bolinder, gospod Van Dijk v imenu komisije. Največ tri minute imate na voljo. Poskušal bom biti čim bolj kratek. Komisija pozdravlja pobudo v zvezi z akreditacijo dejavnosti forenzičnih laboratorijev. Ko bodo forenzični laboratoriji akreditirani, bodo delali z, na podlagi mednarodnih standardov, to bo zagotavljalo kakovost njihovega dela v posameznih državah članicah. Na ta način bo se vzpostavilo vzajemno uh, zaupanje in priznavanje rezultatov. Naprimer, rezultatov jemanja vzorcev DNK. Ti bodo enako zanesljivi v vseh državah članicah, ki bodo izmenjevali le te med seboj. Možnosti, da bo prišlo do napak v procesih, laboratorijih, bomo zmanjšali in zaradi tega bomo zmanjšali možnost, da bo eh, do nedolžne osebe eh, predmet eh, postop, kazenskega postopka, postopka kazenskega pregona. Zaradi tega komisija pozdravlja ta predlog, bo naredila vse, kar lahko, zato da bo ta okvirni sklep eh, čim prej doživel svojo validacijo. Mislim, da je to dovolj. Hvala za vaše sodelovanje. Sedaj pa gospod Van de Kamp. Ne, Jackie Foster. Na mesto gospoda Kirkhopa. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Hvala švedskemu predsedstvu in komisiji za njuni predstavitvi in v imenu gospoda Krkopa, poročevalca, se opravičujem, da ni danes tukaj z nami. Seveda smo si ogledali ta dokument sveta, pa tudi nekatere druge dokumente in nekaj vprašanj bi postavila. Danes eh, popovdne na nje ne boste morda mogli odgovoriti, ampak eh, nekoč pa upam, da boste to naredili. V načelu podpiramo ukrepe, zato, da se zoprstavimo kaznjivim dejanjem in kriminalu. Kar zadeva DNK pa bi povdarjeno naslednje. Verjetno veste, da je to zelo občutljivo eh, vprašanje, ko gre za izmenjavo podatkov o DNK med državami članicami. Država članica seveda same določajo, kaj in kako bodo zbirali DNK podatke in kako jih eh, varovali in hranili. Na to ne smemo pozabiti. Ne gre za enostavno rešitev, ne glede na to, da smo prej govorili o varstvu podatkov. Torej, tukaj se mi zdi, da stvari niso tako enostavne, kot mislimo. Torej, varstvo podatkov je tukaj tudi pomembno. Na podlagi dokumentov, ki ste nam jih pripravili, pa bi zastavila naslednja vprašanja ali naj države, vse države članice delajo na podlagi ISO 17025. No, sama bi rekla da. Ampak zanima me, ali veste, koliko držav članic že deluje na podlagi tega ISO standarda. Uh, iz vaših dokumentov je razvideti, da ste poslali uh, vprašalnik državam članicam, zato da bi ugotovili, kakšno je stanje v njih in ti podatki bi bili zelo uh, Eh, koristni tudi za naš odbor. Ne vemo, kaj je vse v vprašanju. 2. in 3. junija, tukaj piše, ste organizirali seminar v Stokholmu. Zanima nas, ali ste ga res organizirali, kot je bilo planirano in o čem je tam tekla beseda. Tretje vprašanje pravite, da, del, da jim bo delovna skupina začela delovati v okviru svetskega predsedovanja. Zanima me, ali se je že sestala, kajti to je ločeno od seminarja, saj tako razumem. Pravite tudi, da boste Evropsko komisijo pozvali, da naj išče rešitve, da bi tudi EU sofinancirala te ukrepe. Zanima nas, kaj to pomeni in kaj uh, refinanciranje pomeni. Potem tesnejše sodelovanje z evropskimi eh, forenzičnimi in znanstvenimi inštituti eh, predvidevate. Vprašanje, kako naj bi prišlo do tega in kako naj bi se ohranilo to sodelovanje. In končno vprašanje, kdo natančno bo odločal o tem, kakšna bo metoda akreditacije. Torej, v vašem dokumentu ste veliko stvari jasno povedali, vendar nekaj natančnejših podatkov bi še potrebovali. Zakaj postavljam ta vprašanja? Mislim, da nihče ni proti vzajemnemu priznavanju. Na mnogih področjih je to pomembno v Evropi. Malce pa me skrbi to, ko ste rekli, da naj bi vse to delo bilo zaključeno do 26. novembra. Morda res bo, jaz sem optimistka, ampak če človek si ogleda vse te naloge in kako občutljivo je, Eh, DNK, eh, varstvo podatkov, eh, prstni otis in tako naprej. In da, glede na to, da nočemo imeti preveč strogih pravil, ki bodo omejevala države članice in laboratorije, torej glede na vse to bi bilo zanimivo videti, kako bo vaš časovni načrt deloval. To so torej vprašanja naše skupine, drugi kolegi oziroma kolegice bodo imeli tudi še druga. Vem, da verjetno danes ne boste mogli odgovoriti na en, ampak za naš odbor bi bilo, ko bo razpravljal o tem eh, predlogu sveta, eh, koristno imeti tudi te podatke. Gospod Valdekamp. Eh, Hvala. Tako tudi jaz sem holandec in uh, mi smo vedno kratki, potem smo znani. Uh, E, torej, kar zadeva ta predlog, e, vzeli smo ga na znanje. Mi e, gled, smo zelo pozitivno do tega predloga. Ampak kar zadeva akreditacijo. Akreditirali bodo nacionalni inštituti za akreditacijo ali ne bi moglo bi, im, e, biti, da bi obstajala ena evropska inštitucija za akreditacijo. E, če potrebujemo ravno Ves je med zaščito podatkov in privatnostjo, potem moram reči, da tu e, bi bilo treba temu posvetiti posebno pozornost. In še eno vprašanje, kolegica je o tem že govorila, torej kakšne finančne sredstva bo dala komisija na voljo, da bi se cela stvar uspešno zaključila. Hvala. Hvala. Sedaj je pol sedem, torej moramo končati. Sicer pa takole tako ne vidim nobene druge roke. Švedsko predsedstvo, nekaj minut še imamo časa, če želite odgovarjati. Ampak glede na to, da je bilo veliko vprašanj zastavljenih, do sedaj morda bi bilo bolje, če bi švedsko predsedstvo pisno odgovorilo v prihodnjih dneh na nje. Glede na to, pa, da pač nimamo nobenega roka, ki bi ga nam ga bil določil svet za pripravo mnenja. Torej, morda samo zadnji stavek, potem pa zaključna beseda. 26. november, ja ne, sem se zmotil, torej obstaja nek rok. Dobro, ampak vseeno. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala vsem za vprašanje, ki ste nam jih zastavili. Poskušala bom biti kratka in z veseljem vam bom pisno odgovorila, bolj podrobno. Najbolj pomembno pri vsem tem je naslednje. Akreditacija kot takšna je nekaj, kar opravljajo akreditacijski organi. Vsaka država članica bi torej morala imenovati en nacionalni organ, ki bo odgovoren za akreditacijo. In ti akreditacijski organi morajo, nasplošno rečeno, spoštovati evropsko, evropski sistem akreditacij, s pomočjo katerega zagotavljamo, da na enak način poteka proces agreditacije v vseh državah članicah. Stanje danes je naslednje. Odgovori na naš vprašalnik kažejo, da ko gre za DNK, imajo mnoge države članice imajo kar dosti laboratorijev, vendar Eh, niso vsi ti akreditirani tako, kot eh, bi si želeli. Ko gre za prstne odtise, so ti laboratoriji pod nadzorom centralnih organov, recimo policije, akreditacijo potem opravljajo v nekaterih laboratorijih, ne pa vseh. Kar zadeva sofinanciranje, komisija je predvidela možnost, za financiranje projektov, na primer za uh, izboljšanje kvalifikacij osebja in na podrobnih področjih, vendar glavne stroške bodo morale uh, nositi države članice, ko gre za izvajanje tega sklepa. Predsednik Evropske mreže uh, inštitutov za forensične znanosti je uh, junija sklical sestanek v zvezi s tem uh, vseh eh, akreditacijskih organov, ki so zainteresirani. Delovna skupina se je sestala julija in septembra in se bo še jutri enkrat sestala, da bi še naprej razpravljala o teh zadevah. Morda bi bilo za, tr za ta trenutek to dovolj. Hvala. Ja, hvala. Mislim, da bo zapisno odgovore čisto dovolj časa še. Podpredsednica gospa Enfeld bi želela še nekaj reči. Morda nisem dobro razumela, vendar niste še formalno nas eh, vključili v posvetovanje, pa čez dva meseca od nas pričakujete nek, eh, neko mnenje. Kakšen naj bi bil postopek, ki ga predlagate? Hvala. Sekretarjatu sveta bom seveda prenesla vaše vprašanje, ampak mene so obvestili, da smo Evropskemu parlamentu poslali že 14. julija prošnjo, da pripravi svoje mnenje. To je bilo objavljeno v uradnem listu in zatem naj bi Do 26. novembra parlament eh, posredoval svoje stališče, ampak eh, seveda bom še enkrat se posvetovala z eh, generalnim sekretarjatom. Dobro, bomo tudi mi preverili ta postopek, da vidimo, ali bomo lahko pravočasno stvari dokončali. Do, dokončali. Predlog je prišel sredi julija z novim parlamentom, ljudje smo šele iskali svoje pisarne po Bruslju in Strasburu, pred septembrom še nismo imeli uh, sestanka odbora, rok je novembra. Vem, da je čas uh, vladanja predsedstva kratek, ampak veste, kaj gre za zelo občutljivo tematiko, za zelo zapleteno razpravo. Mislim, da je, če smo si odkriti, popolnoma nerealno pričakovati naše stališče do takrat. Hvala za vaše odgovore na nekatera vprašanja, ampak bistveno bolj izčrpne odgovore bomo potrebovali, ko bomo morali oblikovati svoje stališče. Hvala. Again, I, I, I fully agree with the point. Strinjam se s tem, kar je pravkar bilo povedano. In če vas dobro razumem, švedsko predsedstvo šele dela na teh vprašanjih. Torej ne vemo čisto točno, o čem naj bi svoje stališče posredovali če svet res hoče imeti stališče parlamenta, nam mora dati nekaj več časa, kajti ne gre za manj pomembne zadeve, temveč za zelo resne. Hvala, hvala za ta koristen dialog. Sodišče bo prenehalo za delom do jutri desetih zjutraj.